Spoštovani kolegi, prosim, da zasedete svoja mesta. Začnemo z glasovanjem o poročilu gospoda Tellerja. Gre za pravice letalskih potnikov. Mi lahko, prosim, poveste, če kdo nima glasovalne kartice, gospod Kramer, gospod Alkadravi. Še kdo? Če se strinjate, nam pač poveste, kako želite glasovati, ko bomo. Na tistem mestu sedaj preverjamo. Ste vsi glasovali? Debra? Ste glasovali? Sedaj preverjamo, če delujejo naprave. Je vse v redu? Nihče ni goljufal danes zjutraj pa začnimo. Poročilo gospoda Taylorja. Torej, delovanje prava veljavnih pravic letalskih potnikov, odstavek 1 in ko je enak, kdo je za, kdo je proti, držani sprejeto. 16, gospod Pirker, kdo je za, proti, držani sprejeto. 15 odpade, 17 do za, proti, držani, sprejeta. 18 do za, proti, zdržani, lahko preverimo številko 18. Zvolite. Imamo en plus in en minus. pri EBP1 preveč. Glasovanje je zaključeno, zavrnjeno. 15.21. Imko 2 in 4 v sklopu, kdo je za, proti, držani, zavrnjeno. 20, kdo je za proti, držani, sprejeto. 19, kdo je za, proti, držani, sprejeto. 21, kdo je za, proti, držani, sprejeto. 22 do izan, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromis A z določenim glasovanjem, ki ga je zahteval ECR. Glasujemo v dveh delih. Prvi del se začne s considers in se konča z in Europe in drugi del and therefore in se konča z besedicami iz statistik. To je za prvi del, kdo je proti, vzdržani, sprijeto. Drugi del, kdo je za proti vzdržani sprejeto. Sedaj gremo na kompromis B. Kdo je za? Proti. Zdržani sprejeto. 33. Kdo je za? Proti. Zdržani sprejeto. Kompromis C z ustnim amantmajem skupine SD. Ima kdo kaj proti temu ustnemu amantmaju, če ne? Kompromis C s, s tem ustnim amantmajem do za, proti, držani. Sprejeto. 42, gospod Marinesko, kdo za, proti, zdržani, sprejeto. kompromis. D, dve za, proti, vzdržani, sprijeta. 49, gospa Hrisbek, dve za, proti, vzdržani. Lahko to preverimo. Mislim, da je bilo sprijeto, ampak preverimo. Svolite. Ste vsi glasovali? Še pripišemo dva za. Glasovanje je zaključeno. 28 za, 16 proti sprejeto. 50 <clears throat> <clears throat> to je za. Proti izdržani sprejeto. 51 to je za. Proti držani lahko preverimo. Preraz nam je številka 51. Izvolite plus two in favor. Ste vsi glasovali? Glasovanje zaključeno. 22 za 21 proti sprejeto. Dva poslanca imamo, ki nimata glasovalnih kartic. Sprejeto. 48, gospa Sejnalova, ta odpade, se pravi čujem. 52, gospa Ajala Sender, kdo je za? Proti. Držani. Preverjamo. Pred smo imeli številka 52, gospe Ajala Sender. Zvolite. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Še dva pripišemo, torej 24 za, 20 proti sprejeto. Kompromis E. Torej za, proti, vzdržani, sprejeto. 65 za, proti, vzdržani, sprejeto. 66 je za, proti, zdržani, sprejeto. 68, gospe Foster, je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 70, gospe Vodmankol, je za, proti, zdržani, to bomo preverili. Mislim, da je bilo sprijeto, pa glasujemo. Potem nam samo nakažite, kako ste glasovali, Michael. Aha, še dva za, eden proti, glasovanje zaključeno. 31 za, 13 proti, sprijeto. In ko 18 odpade, je brezpredmeten. 67 do za. Vključujem. Počakajte malo. Naslednji je 71. Odstavek 7. A, novi. Prej smo imeli 71. Okay. I'm told 69 can be voted as an addition. O, 69 glasujemo kot dodatek, torej to je za, proti, držani, sprejeta. Sedaj pa 71, končno smo prišli od tja, kdo je za, proti, držani, to bomo preverili, 71, prosim. Glasujemo. Sedaj deluje, dobro. Ste vsi glasovali, glasovanje zaključeno? Zavrnjeno. 72 gospe tikav, da je za, proti, držani, to bomo preverili, torej 72, sujmo, nazaj enem proti, glasovanje je zaključeno zavrnjena. So 73 na 7 do za, proti, zdržani, sprijeta. Kompromis F do za, proti, zdržani, sprijeta. 76, gospe Cehnalovej. O tem lahko glasujemo kot o ločenem odstavku, kdo je za, proti, držani. Sprejeto. Kompromis G za glasovanjem po delih. Prvi del, call zone free of charge, drugi del, and to withdraw booking, to je prav prvi del, to je za, proti, držani vzdržani, sprejeto, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, ravno tako sprejeto. Razumbe 91 in 92, gospa Foster, gospod Vandalen, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. In ko 17, kdo za? Proti. Držani. To bomo preverili. In ko 17, izvolite, glasujmo. Še dva za, ste vsi glasovali, glasovanje zaključeno. Sprejeto. 99, gospe Vojman Kolb. Okay, it falls. Yeah. Brez predmetanje. Naslednji je 100. Kdo je za? Proti. Držani. Sprejeto. In kot 12. Kdo je za? Proti. Držani. Sprejeto. 101, gospoda Marcinkeviče, kdo je za, proti. Še enkrat bomo glasovali, tako prosim, da dvignite roke, kdo za, proti, držani, sprejeto. Kompromis H, tukaj imamo ustni amandma gospoda Zasade, ima kdo kaj proti, če ne, bomo vključili. Imamo tudi zahtevo po glasovanju po delih v treh delih. Torej imamo ustni predlog spremembe in glasovanje po treh delih o tem tako imenovanem kompromisnem predlogu spremembe. Prvi del do Safely, drugi del do PRM, tretji del do MODS. Najprej glasujemo o ustnem predlogu spremembe gospoda Zasadek, da za, proti, Vprašanje sprejeto, sedaj pa v treh delih. Prvi del kdo za, proti, vprašanje sprejeto. Drugi del kdo za, proti, vprašanje sprejeto. Tretji del kdo za, proti, vprašanje sprejeto. Preverjamo tretji del. Glasujemo gospod Kramer. Aha, še dva za. Ste vsi glasovali, glasovanje zaključeno. 3 in 22 proti sprejeta. Sto sedem je bilo dodan ga za, proti, zdržani, to bomo preverili. Glasujemo. Gospod Kramer. Mhm, še dva za. Glasovanje zaključeno. Sprejeto 24 za 22 proti. 109 za. Proti. Držani. Sprejeto. Imko 27 za. Proti. Držani. Sprejeto. 29 imko kdo za proti, držanje sprejeto. In kot 30 za, proti, držanje sprejeto. Kompromis I, za, proti, držanje sprejeto. Sto enaindvajset za, proti, držanje sprejeto zadržani. To bomo preverili. 121 glasujemo, plus 2 za. Ste vsi glasovali, glasovanje je zaključeno. Sprejeto. 123 za, proti, držani. To bomo preverili. Mislim, da je bilo sprejeto. Vendar pa vidim, da ste že utrujeni. Glasujemo. Še dva za. Ste si glasovali. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Imko 11. Kdo za? Proti. Držani. To bomo preverili. Imko 11. Tukaj dva proti ste vsi glasovali. Glasovanje je zaključeno. sprejeto. Kompromis J, to je za, proti, držani, sprejeto. Naslednji prehzvon je številka 126, gospe Tikal. S tem, da se zamenja in good times in due time, to je za, proti, držani, sprejeto. 127 gospoda Koha, da se proti vprašanji zavrnjeno. 128 do izan proti vzdržani sprejeta. Kompromis K do izan proti vzdržani sprejeta. 141 do izan proti, vzdržani. To bomo preverili. Glasujemo. Nazaj en proti, da vsi glasovali, glasovanje zaključeno. Zavrnjeno. 143 do za, proti, držani, zavrnjeno. Kompromis L do za proti držani sprejeta. Kompromis M, to je za, proti držani sprejeta. 152, to je za, proti držani sprejeta, mislim, ampak bomo preverili, še dva za, ste vsi glasovali, Glasovanje zaključeno. 24 za 21 proti sprejeta. 153 gospoda Kosek, kdo je za? Proti držani. To bomo preverili. Glasujemo. Pred svojim bi 153 ste vsi glasovali. En zdržan proti. Glasovanje zaključeno. Sprejeto. 154 do je za, proti, vzdržani, sprijeta. 155 gospe Foster, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 158 gospoda Vandalena, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 159 do za, proti, vzdržani. To bomo preverili, 159 glasujemo, še dva proti. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. 156 do za, proti vzdržani, zavrnjeno. 157 za, proti, držani, zavrnjeno. In po 14 za, proti. To bomo preverili in ko 14 glasujemo, še dva za. Ste vsi glasovali? Glasovanje zaključeno sprejeta. 160 do za, proti. Preverili bomo 160, glasujemo. Še dva za, ste vsi glasovali. Glasovanje zaključeno. Zavrnjeno. 161 do za, proti, zdržani zavrnjeno. 162 do za, proti, vzdržani, sprejeto. Sto štiriinšestdeset, gospod Foster, ne? Je tudi ta brezpredmeten? In kot 13, Dusa, proti, držani sprijeto. In kot 15, Dusa, proti, držani sprijeto. Kompromisno, kdo je za, proti, držani sprijeto. 169, gospoda Koha, to je za, proti, držani, to bomo preverili, 169, glasujemo, še dva, proti, eden za, eden proti. Glasovanje zaključeno, sprijeto. 170 je jezikovne narave in kot 20 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 171 je za, proti, vzdržani, sprejeto. In kot 19 je za, proti, vzdržani, sprejeto. In ko 21 dozna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 Mislim, da je to zavrnjeno, vendar bomo preverili 177, glasujemo en za enem proti. Ste vsi glasovali? Glasovanje zaključeno. Zavrnjeno. 175, gospod Tikal, kdo za? Proti. Držani. Zavrnjeno. 178 je bil dodan. Kdo za? Proti. Držani. Sprejeto. 179 do za, proti, zdržani, sprejeto. 176 je ravno tako, jezikovni predlog spremembe, o tem nam ni treba glasovati. 180 do za, proti, zdržani, preverjamo. 180 glasujemo, še dva za, da vsi glasovali. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. 181 do za. Proti. To bomo preverili. 181. Verjetno je rezultat podoben. Glasujemo. Še dva za. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno sprejeta. 183 gospoda Fidance, kdo za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. 184, kdo za? Proti? Zdržani, to bomo preverjali. 184, 1 za 1 proti. Glasovanje zaključeno. Zavrnjeno. 182 skupaj kose, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Imko 24 je brezpredmeten. Glasujemo v odstavku 28, brezpredmeten je 188, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 191 naslednjih je za proti držani sprejeto. 192 do za proti držani sprejeto. 194 do za proti držani sprejeto. In ko 22, to je za, proti, vzdržani, sprejeta. 195, to je za, proti, vzdržani, sprejeta. 3, to je za, proti. To bomo preverili, glasujemo. Še dva proti, ste vsi glasovali. Glasovanje zaključeno. Sprejeto. Štiri do za, proti, zdržani. To bomo preverili. Še dva za, amadma gospoda Taylorja. Ste vsi glasovali? Glasovanje zaključeno. Sprejeto. 5. Kdo je za? Proti? Držani sprejeto. 6. Kdo je za? Proti? Zdržani zavrnjeno. 11. Kdo je za? Proti? Držani zavrnjeno. 7, 8, 9, 10 so identični, kdo je za? proti, vzdržani, sprijeta. 12 bo za, proti, vzdržani, sprijeta. 13 bo za, proti, vzdržani, sprijeta. 14 bo za, proti. To bomo preverili, glasujemo. 14 še dva za. Ste vsi glasovali, glasovanje zaključeno. Sprejeto 24 za 22 proti. Ena, gospoda Kosem, da za. Proti, zdržani, zavrnjeno. In še predlog svojim bi številka 2, gospoda Kose z ustnim predlogom svojim bi poročevalca. Strinjate? Da, tem za proti, držani, sprejeto. In še končno glasovanje. Glasujemo. Tudi tukaj imamo dva za, gospod Kramer, gospod Alkadravi. Ste vsi glasovali, glasovanje zaključeno. 41 za, 1 proti, 4 so se vzdržali. Čestitamo gospodu Taylorju sprejeto. Christine, yeah? Ja? No. Christine? No. We're waiting for Mr. Dalbeck. Čakamo gospoda Delbekeja iz generalnega direktorata za podnebne ukrepe. Je tukaj. izvolite. Dobro. Uh, yeah, yeah, yeah, and I'm going to go straight in anyway. okay, colleagues. Spoštovani kolegi, z nami je gospod Jostel Beke, generalni direktor za podnebne ukrepe pri Evropski komisiji da nam bo predstavitev o današnjem stanju v zvezi s sistemom trgovanja z emisijami. Potem pa bomo dali priložnost poslancem na besedo. Najlepša hvala, da ste se odzvali našemu vabilu, da ste prišli zgodaj, da lahko kar tako začnemo. Če želi kdo oditi, potem je to stori sedaj, da lahko začnemo oprostite. Izvolite, gospod Delbek. Hvala, predsednik, dobr dan vsem. Res sem zadovoljen, da sem lahko tu in da vas seznanim z eh, stanjem na področju letalstva in tudi eh, v zvezi z sistemom trgovanja z emisijami tudi na mednarodni ravni. Veste, da podnebne spremembe so problem, dejanski problem. Znanstveniki eh, so prišli do raznih znanstvenih ugotovitev v zvezi s tem. Evropska unija ima sklop eh, pravil za vse panoge, za industrije, za elektrarne, za a, eh, avtomobilje, ampak eden od sektorjev, ki ni bil pokrit, je bilo letalstvo in mednarodni pomorski promet. Torej, začnimo z letalstvom in naj povem, da Eh, smo imeli občutek, da je eh, bilo potrebno se lotiti tega področja, kajti letalstvo se zelo hitro eh, povečuje in sicer po podatkih IK bo prišlo do 7 odstotnega porasta do leta 2050, medtem ko zmanjšujemo izpuste toplogrednih plinov na drugih področjih, ti izpusti naraščajo na področju letalstva. Letalstvo je res globalni sektor in torej potrebujemo politične Eh, oziroma prava politika in ukrepe na tem eh, področju, tako kot se dogaja na področju avtomobilske industrije in eh, cestnega prometa. Torej, najprej naj a, povem nekaj o ozadju. Evropska unija je vedno se ukvarjala z tem vprašanjem na področju eh, mednarodne organizacije IKO. Tudi IKO eh, ni bil zelo učinkovit na tem področju in eh, torej zakonodajalec, vključno tudi s parlamentom, je, se je začel uznemirjati in zato so stopili do nas, zato da bi pripravili neko globalno schemo. Eh, eh, torej, mi smo se lotili tega vprašanja in sicer z leta 2008 s soodločenjem smo sprejeli uredbo, da bi vključili vključili tudi mednarodno letalstvo v okviru scheme za, torej sistema za trgovanje z emisijami. To je bilo v skladu z smernicami IKA, kajti IKA ima dve glavni načeli in sicer um, onemogočal porabo različnih dajatev in pristojbin, ampak v začetku leta 2008 je IKAO uh, povedal, da uh, um, torej, uh, sistem uh, zgornjih meja ni uh, pristojbina in torej je nekaj sprejemljivega. Včasih uh, smo uh, nekako pomešali izraze ETS in tudi um, zgornja kapica, ampak v resnici uh, smo ugotovili, da to je bil uh, eh, učinkovit sistem, to, da IKO ni oblikoval lastnega režima, ampak je spodbudil države oziroma regionalne entitete, da vključijo mednarodno letalstvo v svoje nacionalne scheme. To je bilo sklenjeno leta 2004 in eh, to smo dejansko storili tudi v Evropi. Torej, zakonodaja je bila sprijeta skozi uh, soodločenje leta 2008 sem soglasna v svetu in z zelo veliko večino v Evropskem parlamentu. In torej tu se eh, trenutno nahajamo, Eh, se pravi smo eh, že skoraj popolnoma uresničili eh, našo zakonodajo. 1. januar 2012 je zelo pomemben datum, kajti od takrat dalje vse emisije morajo biti pokrite z dovoljenji in ta dovoljenja so dejansko dodeljena v glavnem brezplačno. To je postopni sistem, ki ga je treba uvajati, to je regionalni sistem, torej 85 odstotkov vseh dovoljen za emisije V letu 2012 bodo pokrite z brezplačnimi certifikati in eh, 82 odstotkov pa od leta 2013. Torej, eh, katere, kaj naj eh, storijo mednarodni letalski prevozniki, torej morajo ostati v tem razponu. Eh, od 18 oziroma do 15 odstotkov. In uh, naj vas opozorim, to je bila zakonodaja, ki je bila sprejeta s postopkom so odločanja. Druga stvar, ki jo želim izpostaviti, je naslednja, katere je naše stališče v tem trenutku, kajti je prav, da povemo, da uh, je ta zakonodaja se soočala z mednarodnim nasprotovanjem. To vprašanje smo izpostavili v številnih dvostranskih uh, pogovorih in na, na vrhih. Morda uh, trenutk, trenutek prvo obrata je bil novembra lansko leto, ko a, uh, smo izpostavili to vprašanje in smo prejeli podporo Združenih držav, zato da bi odprli in nadaljevali razprave v kontekstu a, uh, mednarodne organizacije ICAO in od takrat predsednik gospod Kobe in generalni sekretar gospod Benjamin sta, sta a, uh, začela spodbujati pospešitev a, programa IKA, kar zadeva a, sistem trgovanja z emisijami. Mi smo zelo pozitivno se, se odzvali na to, kajti vedno podpiramo večstranske rešitve raje kot regionalne rešitve in dejansko delujemo v skladu s tremi glavnimi smernicami. Podpiramo vse sisteme, ki, a, vsakešen sistem, ki ga bo oblikoval IKA pod pogojem, da bo zagotavljal zmanjšanje zmanjšanje emisij v večji meri kot naša, eh, naša schema v eh, Evropi. Globalni režim je seveda zelo privlačen, kajti eh, vključuje eh, to eh, svetovno panogo v celoti in zato lahko zagotovi boljše zmanjšanje toplogrednih plinov. Drugo pomembno načelo je dejstvo, da tak eh, režim ne sme diskriminirati med različnimi letalskimi prevozniki. To je zelo odločno zajeto v naši zakonodaji in to mora biti tudi vodilo, če srkoli bi oblikoval IKO, torej nediskriminatorno med različnimi prevozniki, kaj ti v kontekstu kontekstu podnebnih sprememb in na povezanih pogajanj imamo zelo pomembno načelo eh, skupne, ampak, eh, skupnih, ampak različnih odgovornosti. To pomeni, da industrializirane države morajo storiti več in eh, nismo zelo naklonjeni razlagi, po kateri eh, dejansko eh, eh, Nekateri si različno razlagajo to načelo eh, skupne, ampak diferencirane odgovornosti, češ da eh, države, ki so bolj eh, industrijsko napredne, bi morali storiti vse, eh, ostale pa čisto nič. Seveda to gre na škodo naših mednarodnih letalskih prevoznikov in to je pomembno načelo in to je tudi vodilo, če sarkoli se lotimo v okviru IKO. Torej, nediskriminatorno načelo in tretja točka, vkolikor bi IKO oblikoval okvir za ukrepanje, Ehm, potem ta okvir bi moral odražati cilje in ukrepe. Torej ne, ne gre samo za to, da določamo cilje, ampak te cilje moramo podkrepiti z konkretnimi ukrepi, kajti drugače bo prišlo do cele vrste zelo uh, lepih izjav, uh, ki pa ne bodo privedle do ničesar konkretnega. In torej hkrati cilji in ukrepi, to mora biti združeno, to je pomembno načelo, ukolikor bi IKA oblikoval svoj okvir. Eh, mislim, da sem s tem pokril svojo drugo točko in sicer smo popolnoma predani eh, podpori IKAU, ki naj oblikuje tako schemo, ki naj bo delujoča in mi prispevamo aktivno tudi uh, eh, zakulisno k vsem mogočim tehničnim vidikom, ki bi lahko bili korisni za dejavnosti IKA. Uh, In eh, s tem sem prišel do svoje tretje točke. Eh, prejšnji teden smo imeli srečanje v eh, Moskvi. To je bil nadaljevalni sestanek z ozirom na sestanek novembra v New Delhiju. Na to bomo imeli naslednji sestanek v Saudski Arabiji. V Moskvi je bila oblikovana neka izjava, ki je bila zelo pomembna, je imela veliko dnev v mednarodnem tisku, zdaj pa je odvisno od tega, kako si bomo razlagali to izjavo, uh, moskovsko izjavo. Seveda smo nekoliko. Uh, pač eh, razočarani eh, nad eh, tem, kar se je dogodilo v Moskvi. Dejansko je prišlo do nekega zavezništva nevoljnih, torej ne pa obratno, torej nepripravljenih, ampak v resnici mi bi si želeli, da bi sodelujoči na Moskovski konferenci prišli do dogovora, kako naj se lotimo vprašanj, nečesa nočemo doseči in zato smo bili razočarani s tem delom te enačbe. Eh, se pravi, želeli bi imeti več konstruktivnih zamisli o tem, kako naj skrčimo toplogredne pline, kar pa se ne odraža v zadostni meri v moskovski izjavi. Uh, In eh, torej, eh, kaj je sploh rečeno v tej izjavi? Imamo vrsto opcij, ki so eh, prikazane v tej deklaraciji. Opcije, ki se lahko aktivirajo, ukolikor Evropska unija se odloči za to, da napreduje pri sprejemanju svoje zakonodaje. Nekateri govorijo tudi o odvračilnih ukrepih ampak uh, jaz povdarjam, to so opcije in nobena od teh opcij se ne bo udejanjila nemudoma, ampak dajemo možnosti, kao da uh, uh, privede do konca uh, nalogo, ki si jo je zastavil. Mislim, da je to pozitivna novica in sicer, da moskovska izjava kljub opcijam, ki e, jih predvideva, vsekakor zelo jasno povdarja, da je treba ponovno se angažirati v okviru IK in to je osnovna pozitivna novica, ki je išla iz moskovskega vrha. Zdaj so vsi udeleženci pripravljeni sodelovati v IK in mislim, da to je velika priložnost, ki jo moramo izkoristiti. Eh, izjava, ki je bila oblikovana v Moskvi, so podpisali 22 držav. To niso nujno iste države, ki so podpisale predhodno deklaracijo v Delju. Nekatere države so se umaknile. Uh, Eh, nekatere manjše, drž nekatere manjše države pa so se pridružile tej skupini. Pet uh, od 23 držav sploh niso pokrite z našo zakonodajo, kajti uh, v naši zakonodaji je predvinjena tudi klauzula de minimis. Ampak konec koncev lahko rečemo, da uh, katerakoli uh, pač, uh, odvračilni ukrep, ki naj bi ga aktivirali v Evropski uniji, predvsem v okviru Evropske komisije, smo zelo odločni. Uh, pri tem, da se lotimo katerega koli vprašanja, čim se bo pojavil. Torej, a, a, ukrepi, ki bi kaznovali evropske letalske prevoznike, bodo a, privedli do takošnjega odziva strani a, Evropske unije oziroma Evropske komisije. In še nekaj v okviru Moskovske deklaracije. A, sicer, a, besede, izrazje, ki se uporablja, je nekoliko drugačno v primerjavi z izjavo iz Delija in morda, tudi morda besede, ki so uporabljali, so manj agresivne. Vsekakor v splošnem srečanju v Moskvi ni bilo posebno zadovoljivo, kar zadeva vključevanje sistema ETS e oziroma vključevanje letalstva v ETS, ampak vsekakor ugotavljamo, da obstajajo določeni pozitivni elementi in na teh lahko delamo tudi v okviru IKA. Torej, sprašujemo se, kaj se trenutno dogaja v tej organizaciji organizaciji. Začetku, v začetku marca, če se ne motim 10. do 12. marca, eh, se IKAO eh, srečuje v formaciji Skansa in se bo nedvomno eh, lotil teh vprašanj. To bo pomemben trenutek. Upamo, da a, bo IKO oblikoval omejeno število opcij za to, da bi se lotili vprašanja toploglednih plinov na področju mednarodnega letalstva in sicer tja do junija. In upamo, da bo imeli eno samo eh, rešitev tja oziroma opcijo tja do konca tega leta. Mislim, da moramo spodbuditi IKO, da se drži te časovnice, kajti drugače eh, bo, tvegamo, da se znajdemo v težavah, kajti naša časovnica v naši zakonodaji je april 2013. April 2013 je dejansko prvi datum, ko uh, uh, bodo morali prevozniki dejansko vrniti uh, določena dovoljenja, kar zadeva izpuste toplogrednih plinov. Torej, moramo se držati tega roka, imamo sicer približno uh, eno leto možnosti, ampak eno leto z ozirom na oblikovanje zakonodaje je relativno kratko obdobje, ampak uh, obetajoče je dejstvo, da uh, IKO postopa zelo hitro in uh, mislim, da bi morali uh, ugotoviti že prve rezultate date marca na uh, srečanju na svetu IKA. V Evropski uniji smo popolnoma predani neki mednarodni oziroma globalni rešitvi za to, da bi zmanjšali izpuste toplogrednih plinov na področju mednarodnega letalstva. Imamo regionalni sistem ETS, ne bomo tega uh, razveljavili ali preklicali, ampak smo pripravljeni to prilagoditi, ukolikor bi IKO oblikoval neko uh, dejansko uh, mednarodno rešitev, mednarodni režim in sicer v uh, rokih, ki uh, so za nas uh, temeljnega pomena, torej do aprila 2013, ampak uh, Uh, upamo, da s pospešitvijo dela v okviru organizacije ICAO je, da bomo res spos sposobni uh, spoštovati te roke in vzpostaviti pravi svetovni režim skozi organizacijo ICAO. Hvala lepa. Hvala lepa. Prvi je gospod Groša PP. Najlepša hvala. Čisto na kratko, ker si predstavljam, da tudi drugi kolegi želijo spregovoriti. V odboru smo zahtevali od komisije, da se komisija pravočasno loti tega vprašanja, tega področja, zaradi tega, da ne. Uh, bomo prepozni. Prosili smo tudi komisijo, da sprejme odločitev. Potem je bila odločitev sprejeta med svetom in komisijo, ne da bi se o tem posvetovali z Evropskim parlamentom. Tega ne bomo več mogli sprejeti na tem področju. Mednarodno področje naj gre za letalski ali morski promet je res težko področje in na evropski ravni želimo zagotoviti okrepljeno, okrepljen dogovor, ne pa da potem posteriori želimo prepričati druge o tem, zakaj je to dobro. In še zadnja pripomba, v bistvu gre za vprašanje. če na mednarodni ravni ne pride do takšnega razvoja dogodkov, kot si mi želimo, če ne bo prišlo do napredka strani IKE, kakšne ukrepe bo komisija sprejela po letu 2013, če družbe ne bodo izpolnjevale pravil in ukrepov Evropske unije, kakšne ukrepe boste potem sprožili. In še drugo vprašanje. Slišali smo grožnje omejitev preletov in tako dalje. kako komisija ocenjuje te grožnje, da nasprotujemo temu, je seveda očitno, vendar pa kako lahko potem zdržimo gospodarsko škodo in kakšne preventivne ukrepe bi lahko sprejeli na tem področju. Eh, eh, hvala lepa. Predsednik, hvala lepa gospod Delbeke za vašo predstavitev. Veliko smo slišali o finančnem vplivu teh ukrepov. Mm, Tudi mimo tega, mislim, da je treba delati v dveh fazah. Najprej, eh, kar zadeva promet v Evropi, tukaj je treba prilagoditi evropsko zakonodajo vsakdo se lahko, uh, mora imeti možnost, da se postopno prilagodi. Na to pa bomo razširili to na celotni svet. Ampak seveda tukaj gre za. Uh, So odločeni, moramo biti dosledni, ampak naj se povrnem k temu, kar je povedal gospod Groš in postaviti določeno vprašanje. Vi uh, ste ste omenjali to, kar se dogaja v okviru IK, to je bistvenega pomena. Potrebno je ugotoviti, ali to, kar eh, počenjajo, je dovolj ehm, in ali bomo mi lahko prilagodili našo zakonodajo in če je to zadovoljivo. In če po vašem mnenju je temu tako, potem katere so merila, ki jih eh, zahtevate za to, da bomo lahko rekli v redu, to je sprejemljivo oziroma želimo biti nekoliko bolj prilagodljivi. Mislim, da a, eh, moramo, če bomo prilagodljivi, vsekako se poslušati postopka soodločanja. In e, v tem primeru morda bo imeli lahko e, ustrezni okvir e, aprila 2013, če bomo seveda imeli pravočasno tudi v okviru IKA zadovoljiv predlog. Eh, v zakonodaji se tudi omenja možnost, da bi neka država sprijela primerljive eh, sklepe za to, da ne bi potem morali eh, oblikovati druge vrste zakonodaje. Ali nekatere države bodo šle v to smer ali pa ne? Leht, ali pa je vse v rokah IKA? In š, naj se povrnem tudi k temu, kar je povedal uh, gospod Groš. Kaj se bo dogodilo, ukoliko ne pridemo do rešitve? Vse države se ne bodo odzvale na isti način, nekatere države bodo rekli, ne, mi ne bomo plačali, bomo sprejeli protiukrepe. In torej v takem primeru Kateri bodo uh, okle, uh, ukrepi oziroma sklepi, ki jih bomo sprejeli na evropski ravni, kajti drugače se bomo znašli v uh, situaciji, ki bi bila neenaka uh, Eh, torej nekateri bi morali prispevati, drugi pa ne in v tem primeru bi prišlo do nelojalne konkurence. In še zadnje vprašanje, vi ste spregovorili o Rusiji oziroma o moskovski izjavi, rekli ste, da to ne zajema vseh držav, eh, to da vsekakor zajete so velike države z letalskega vidika, naprimer eh, Rusija, Združene države, Kitajska, torej imamo zelo pomemben de, tržni delež, ki je vsekakor zajet let eh, z ozirom na mednarodno letalstvo. Tega ne smemo pocenjevati. Ali je to uh, res ali pa mislite, da to jemljajo uh, eh, resno ali pa da je samo tako neka poteza, navidezna poteza vi, ki spremljate to, kar se dogaja v IKO, kaj mislite o tem države, ki so se sestale v Rusiji, ali ste imeli občutek, da so te države res angažirane in da se želijo doseči neko rešitev? Ja, vielen dank. Um. Najlepša hvala. Po mojem mnenju je trgovina z emisijami smiselna samo takrat, ko vključimo vse vrste prometa. Vprašanje pa je, kako lahko to uveljavimo. Vidimo, kaj se je zgodilo v Moskvi. Dobila sem otis, da smo mi, evropejci, podcenili koalicijo nevoljnih in kako bodo ti ravnali, kot ste jih imenovali. In da mm, bodo naše letalske družbe kaznovane zaradi tega, ker so se Kitajska, ZDA, Rusija in Indija odločile, da ne bodo reagirale na naše odločitve. Torej, edina možnost je, da mi mogoče lahko mm, močneje izkoristimo naš vpliv v IKV in da premislimo, kako lahko pritegnemo druge na našo stran in kako lahko to dosežemo znotraj IK. To je edini način. Kot je že povedal Said Al-Kadravi, je treba pogledati, kako lahko to dosežemo z tehnične zakonodajne plati in eh, prepričani smo, da je naša pot pravilna, torej se moramo osredotočiti na to in prepričati tudi drugi. Seveda me skrbi to, kar se je zgodilo v Moskvi in eh, bala sem se, da bo do tega prišlo. Torej, enostavno moramo to poštevati in premisliti, kako lahko sodelujemo in se približimo drugim, namesto da se izoliramo. Hvala. Gospod Lichtenberger. Najlepša hvala. Sama sem drugačnega mnenja. Če si predstavljam, da takoj pokleknemo, ko pride do težav, potem smo zelo malo verdostojni. Potem lahko zelo malo podnebnih ukrepov sprejmemo, če ne moremo upravičiti več našega delovanja, če pravite, da je treba izenačiti vse vrste promet, potem moramo takoj dosledno ukrepati tudi na področju emisij industrije. Tako lahko pozabimo varstva podnebja na, tem, na tej ravni. Kaj se je dogajalo v IKAO? Videlo se je, da so ZDA. Uh, spostavile svoja zavezništva, sedaj pa takoj rečemo, ja, sedaj pa smo se ustrašili in takoj popustimo, če so drugi proti nam. Mislim, da gre za razveljavitev odločitve, ki smo jo sprejeli v Evropskem parlamentu. Treba pa je preučiti, kaj se dogaja tudi v drugih globalnih krogih in razpravah. Kakšne so realne možnosti, da lahko sprejmemo podobno odločitev, kot je bila v IKAV na mesto, da bomo potem čez to leto obžalovali? Kako lahko ocenimo, da je ukrep primeren. Nimamo podobnih mrež za merjenje, torej imamo bistven problem, kako lahko med sebojno priznavamo merjenja glede stopnje CO2, ja, drugih izpustov. Obstaja kakšne znanstvena dognanja na tem področju na svetovni ravni. Vse to nas ovira. Ko gre za protiukrepe. Kakšni so lahko ti protiukrepi? Po mojem mnenju si je treba te protiukrepe pogledati pobliže. imamo regionalne trge in povezave med regionalnimi trgi. To lahko zadeva samo te medregionalne trge, če gre za represivne okrepe v Evropi. Zanima me, kako je to povezano z, med seboj mi lahko države v razvoju in ZDA prisilimo, da se nam pridružijo, to je jasno, vendar nas ne morejo prisiliti, da kar tako pozabimo na odločitev Evropskega parlamenta zaradi tega, ker nekdo grozi. Če bo koalicija nevoljnih manjša, jih bo vseeno nekaj ostalo. In potem bodo tisti, ki bodo dejali, če ne bomo eh, pritegnili tega ali tega, potem sploh ne moremo ničesar storiti. To je prvi korak. Torej, premisliti moramo, kakšni so proti ukrepi, ki jih lahko sprejmemo ali o njih premislimo, ko se bomo morali odzvati na dogodke. Če pa že vnaprej rečemo, o ljubi Bog, sedaj pa drugi um, rečejo ne našim predlogom, potem to ni samo problem varstva podnebja, ampak tudi vseh drugih področji, kjer želimo vplivati na zonanje delovanje Evropske unije. Potem je naslednji korak. Uh, potoplonenkri, ah, topl toplogredni plini, ladijski, pomorski promet in tako dalje. Evropa takoj poklekne, ko ZDA karkoli od nas zahtevajo. Če pa gre za obratno situacijo, se pa nič ne zgodi. Potem imamo v Evropi takoj zelo veliko ljudi, ki so takoj pripravljeni popustiti pred ZDA, čeprav so se odločili za napačen korak. Hvala. Foster, Gospa Foster, mislim, da boste nasprotovali tem pogledom, kaj ne? Um, actually, but, um... Dejansko je temu tako to, da tutto eh, je postransko in ne bom, eh, ne bom govorila o tem, kar je povedala gospa Lichtenberg. Zahvaljujem se komisiji za to predstavitev in uh, zahvaljujem se vam za te ažurne podatke, to, da uh, naj bom resna in naj povem to, kar je najbolj aktualno. Sicer ne gre za osebne pripombe, ampak mislim, da je Evropska komisija uh, je eh, bila nelojalna do tega parlamenta pred tolikimi leti, ko so oblikovali to schemo. Tukaj ne mislim za ETS, eh, e za fiksne objekte ampak to je povzročilo tudi neko stagnacijo, ampak komisija je bila obveščena strani industrije, strani vseh različnih subjektov in organizacij in tudi strani politikov, češ da to bi lahko bilo zelo težavno. Ne moramo usiliti dajatov tretjim državam, imenujte jih dajatov pristojbina ali karkoli, to je bilo neizvedljivo. Uh, in eh, torej niso na tak način pritegnili k stvari tretjih držav, sami so postopali in na tak način smo se znašli v a, eh, popolni katastrofi. Ja, govorili ste a, eh, zdaj o, o pogovorih v Moskvi in tako dalje in o ekvivalentnih ukrepih, ampak kdo odloča o teh ekvivalentnih ukrepih? Ali gre za neko žirijo, ki odloča o tema. Ne, pravzaprav že pred šestimi leti ste vedeli, ko je prišlo do tega predloga. Vedeli ste pred nekaj um, tedni, da eh, več kot 160 držav je podpisalo nek eh, dopis in to poslali Evropski uniji in rekli, gledajte, vi odločite, kar želite, ampak ne skušajte nas potegniti v to schema. In eh, vi zdaj prihajate sem in eh, trdite, da je pravno vse trdno, da je vse preverjeno. Torej, vemo, pri čem smo in smo še vedno v isti situaciji. In eh, sploh niste omenili tega, da američani, Brazilija, Indija, Kitajci in Rusija, vsi ti eh, dejansko, eh, da, da, so se, da so pristopili k stvari, ampak temu sploh ni tako. Jaz sem bila v Washingtonu poleti, vem, kaj počenjajo američani, kaj počenjajo Rusi, Kitajci in tako dalje. Ne bodo dovolili svojim prevoznikom, da se vključijo v to schemo. In torej, pravzaprav vi se delate norca iz celotnega celotnega parlamenta in eh, implikacije so veliko, veliko širše in veliko hujše za industrijsko panogo in to je vse smešno, temu bi se lahko izognili. Jaz sem res razočarana in jezna nad vsem tem. Torej, pri čem smo v resnici, naprimer, nismo še se dogovorili o, o postopkih oziro, in predvsem o, o, tudi o prilivu, o prihodkih, kam se steka vse to. Še vedno ne vemo, kam gre ta denar. In um, kam gre naš denar, kam gre denar iz tretjih držav, tega sploh še nismo določili nikjer. In torej, uh, pri čem smo? Zdaj govorimo o protiukrepih uh, pr v primeru, da pride do negativnih uh, stališč strani tretjih držav. Ampak kaj eh, bomo storili? Eh, recimo, da gre za kitajskega prevoznika, ki se ne drži naših eh, predpisov. Kaj bomo storili do, do tega prevoznega? Ne, prevoznika? Vse to je zelo, zelo zmedeno, veliko več kot v preteklosti. Sploh ne vemo, v katero smer naj gremo. In zdi se mi, da te države se sploh, se sploh niso premaknile z svojega uh, položaja, kam pravzaprav naj gredo in Evropska unija jim ničesar ne more usiliti, če bodo. Mi pravimo uh, američanom in, uh, in uh, Kitajcem, dajte se prilagoditi našim eh, predpisom, našim pravilom, ampak sploh nimamo nikakršne moči, da bi jih prisilili v to. In torej eh, še zadnja stvar, ki jo želim povedati, kaj vse to pomeni za nas v tem trenutku. Seveda stvar naj bi se začela že januarja, ampak tako kot eh, moji kolegi bi želela povedati, da jaz tukaj zastopam tudi neko, eh, neko podjetniško panogo, predstavljam eh, britansko ki poslovni svet, mi imamo dobavno verigo, tukaj ne gre samo za letalske prevoznike, tukaj gre za a, vesoljsko industrijo, za celo vrsto drugih panog, na katere vplivamo s temi ukremi. Tukaj gre za vprašanje konkurence, kajti na tak način bo prišlo do povečanja stroškov in obremenitev, ampak vi niste pridobili soglasja tretjih držav. Torej, IKAO uh, ima um, približno 180 uh, članic in uh, tisto je tisto je pravzaprav srž vsega. Gre za konkurenco, za Združeno kraljestvo, za evropsko industrijo in ta uredba sploh ne more de delovati. Vi pravite, da uredba bo veljala za vse, ampak v resnici tretje države se ne bodo držale predpisov te uredbe. In torej mi se znajdemo pravzaprav v uh, nenaklonjenem položaju in mi se sprašujemo, kam sploh bomo šli. Gospod, gospod Tiberak. Pa de vera. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. Prešli smo že ta datum 1. januarja 2012, vendar pa stališče od vsake strani um, nekaj, kar očitno nekoliko se razhaja od eh, tistega osrednjega, kar si želimo doseči. No, kritike glede našega stališča nam onemogočajo, da bi prišli do tega cilja, vendar pa moram povedati, da sem uh, kljub temu ehm, precej, sprejela precej pozitivno sporočilo o vaši predstavitvi. Želimo podpreti. Uh, sam eh, sistem za trgovanje z emisijami, z oglikovim dioksidom. Gre za enega tistih ukrepov, pri katerem moramo biti nekoliko bolj eh, prožni. Gre tudi za zelo jasen eh, signal, s katerim želimo okrepiti tudi dialog s tretjimi državami v okviru dela IKA, vendar pa ne bomo mogli sprejeti nekakšnega um, reševanja oziroma sprejemanja odločitve v svežnju. Na to pa še sestanek v Moskvi prejšnji teden, ko ste govorili o teh nevoljnih uh, državah. No, ta pristop smo pričakovali in ko smo govorili o eh, trgovski situaciji v povezavi z Evropsko unijo, lahko podprem stališče gospe majstra. No, v evropskih letališčih moramo spoštovati eh, naša zakonodaja, kot tudi eh, morajo spoštovati eh, letalske družbe tudi pri čezatlantskih eh, letih. No, in vendar je tisto pomankanje dialoga tisto, zaradi katerega tvegamo, da se bomo nekako a, upeli v nekakšen začaran krok, ki nas ne bo pripeljal nikamor. Morali pa bi prav gotovo oblikovati sprejemljive določbe za vsako stran v pogajanjih. In kot je povedal generalni direktor, prejšnji teden, bi morali imeti nekakšen boljši razvoj letalstva in tukaj ne bi smeli priti do nekakšnega podvajanja, ko gre za dejavnosti letalske industrije. In a, vsi akteri so to zelo dobro razumeli že pred štirimi leti. Najti moramo torej izpogajano kompromisno rešitev, ki bo spoštovala tudi odločbe ki so jih sprejele naše institucije, kar tudi ne sme ogrožati naše letalske industrije, naših letalskih družb. Za zaključek moram povedati, da lahko podprema to, kar je povedala komisarka Hitegardova prejšnji teden, ki je obsodila stališče tretjih držav, ki, se, ki nekako nasprotujejo v celoti, vendar niso pripravljene sprejeti tistih potrebnih ukrepov za ščitanje okolja. No, in uh, vsekakor bi morali poštevati stališče vseh tukaj pred tem omizijo, zato da bi lahko dosegli skupne cilje. Najlepša hvala. Najlepša hvala, zdaj pa gospod Krama. Ja Gospa Foster, ne vem, če je v britanskem interesu, da nadaljujemo s podnebnimi spremembami. Ledeniki se namreč topijo. Ne vem, če je to v britanskem interesu. Podnebne spremembe je treba ustaviti, če ne bomo naleteli na druge probleme. Evropska unija je šipka in tudi šipko se odziva. Rusi uvajajo posebne pristojbine za prelete Siberije. Mi seveda to z velikim veseljem plačujemo doma, pa ne dopuščamo, da da uvedemo nove cene. Seveda je to v interesu samo ruske družbe. Šlo je za pravno odločitev eh, in, z, mm, in Rusom, Američanom in Kitajcem ne gre za denar, gre za, za to, da nočejo popustiti, da jim Evropska unija zapoveduje, kaj morajo storiti. Zato imamo možnosti ukrepanja. Zanima me, kakšen je načrt B. Evropski letalski promet bo sprejel vključitev v, v sistem trgovanja, zaradi tega, ker se bojijo višjih cen goriva in kerozina. Sporozumi Šikaga pravi, da lahko obdavčimo vse kerozen, ki se uporablja v letalskem prometu, druge pa ne. Če bi obdavčili vse, potem bi lahko obdavčili tudi tiste, ki letijo kamorkoli želijo. Komisija lahko potem predstavi druge možnosti, seveda v redu, potem pa s tem denarjem, ki ga pridobimo iz tega obdavčenja, spememo druge podnebne ukrepe. Seveda bi lahko storili potem še več in poskrbeli za pravično konkurenco med letalskim, pomorskim in drugimi vrstami prometa. Imam pa konkretno vprašanje, kaj menite o tem, ali se sploh o tem razpravlja ali je to tabu? čeprav ima Evropa prav, mislite, da vseeno do tega ne bo prišlo? Eh, Bi lahko za začetek izrazil podporo za ETS. Mislim, da je sistem trgovanja z emisijami dober ukrep, s katerim bomo napredovali tudi z izboljšanjem življenjskih standardov in same podnebne situacije. Zdi se, da ljudje močno obžalujejo, da tukaj prihaja do določenih težav. Vendar pa smo prišli do soglasne odločitve, da se bomo tega lotili. Evropski parlament je v celoti podprl in priznal to situacijo. Morda niste bili vsi pri sebi, ko smo sprejeli to odločitev, na to pa še naslednje. Rezultat tega, to če se prihaja do zdaj, je to pravzaprav nekaj, kar je razkrinkalo administracijo oziroma vlado Baracka Obama. Ta je dejal, da nas bo vodil naprej, da bo rešil svet in tako dalje. Zdaj pa vidimo, da ameriški predsednik, ko gre za zaposlovanje in za okolje, pravzaprav tukaj upoštevale ameriške interese. In soočiti se moramo s tem, da američani pravzaprav vodijo to koalicijo nevoljnih, nepripravljenih in na čelu te koalicije je sam Barack Obama. To, kar nam je povedal generalni direktor danes zjutraj, je posebno nerealistično. Nadaljujemo naravnost v nekakšno trgovinsko blokado. Oglejmo si samo, kaj se dogaja v okviru IKA, ti izdelujejo nekakšen sistem, ki je podoben našem. Vendar pa je verjetno tisto, kar bo iz tega sledilo, ne bo to, kar smo si sami želeli. Težava je torej, da se bom tukaj zapletli v nekakšno trgovinsko blokado vojno in generalni direktor je že povedal, da bo komisija oblikovala določene povračilne ukrepe zoper diskriminacijo. No, to so uvodne besede v trgovinsko vojno. In eh, mislim, da je realnost naslednja, zelo veliko pogajanj poteka v ozadju, vendar pa bi želel vprašati generalnega direktora, kako se bomo izognili to vrtni trgovinski vojni kaj je načrt B. Tukaj gre za plovbo med Cilom in Karibde. Tukaj torej je treba poiskati tisto varno, plovno pot skozi te čeri. Ja, eh, dank u wel, eh, voorzitter. Uh, ik kan... Da, najlepša hvala, predsedujoči. spominjam se razprav, ki so potekale, preden smo dali našo podporo, naše glasove v prid ETS-a za letalski sektor. Govorim tukaj o podpori direktive, v okviru kateri smo govorili o kakšnih ekvivalentih. In a, eh, takrat je bil komisar zelo pozitiven, govoril tudi v tem odboru, da gre tukaj za težavo, ki jo je mogoče rešiti, zato smo to tudi podprli in zdaj sem želela to povdariti. Saj se zdi, da zadeve niso bile tako enostavne, kot se je morda zdelo. In zelo smo razočarani, da so se tudi druge države zbrale v Moskvi, ne zato, da bi poiskale nekakšno skupno rešitev, ampak zato, da so se pravzaprav odločile za drugo smer delovanja. In to prav gotovo predstavlja grožnjo za evropski letalski sektor. Na začetku smo želeli imeti enako obravnavo, enake pogoje za vse in to smo želeli zagotoviti tudi s sistemom trgovanja z emisijami. Enako obravnavo evropskih letalskih družb, pa tudi letalskih družb z druge delov sveta. To je bilo tisto izhodišče komisije. No, kako lahko torej pridemo do teh eh, enakih pogojev, do te enakovrednosti? Tega ne moremo kar tako enostavno zavreči. Zelo jasno je, da ste se pripravljeni prilagoditi, da ste pripravljeni prilagoditi zakonodajo in razlago zakonodaje, vendar pa ne vidim, kako naj bi to učinkovalo na celotno situacijo. Ali se bodo druge države prilagodile evropskim standardom in moram povedati, da to ni preveč verjetno, glede na to, kako se stvari razpletajo. Ali pa bo prišlo do korenitega koraka naprej v okviru IKA pri zagotavljanju nekovrednosti. Kako bo to torej vplivalo na evropski letalski sektor? Mi se bomo morali prilagajati. Ali ste na to pripravljeni? Številni izmed kolegov so govorili o trgovinski vojni. In že zdaj vam lahko povem, da prav gotovo nihče ne želi te vojne, glede na gospodarsko krizo, v kateri se vsi nahajamo. Ali smo se torej pripravljeni pogajati in prilagajati? Če da, potem bomo morda lahko našli rešitev. Vendar pa nam časa že zmanjkuje. Letalski sektor je zazrt v prihodnost. Kaj nas bo to stalo? kaj bo to stalo naš sektor in kaj bo to stalo druge letalske družbe. To pa bo vplivalo ne le na letalski sektor, ampak tudi na celotno zaposlovanje. Zdaj pa, spoštovani kolega Bradburn, najlepša hvala predsedujoči. No, ko poslušam to razpravo, se mi zdi, da gre tukaj za že videno, za nekakšen deževu tako kot takrat, ko smo obravnavali izhodišnji predlog komisije in spomnim se pogovorov v okviru tega odbora. Takrat smo torej govorili, da je ta sistem trgovanja z emisijami obsojena na propad. In sočno teh razlogov, ki smo jih lahko ponovno slišali danes zjutraj. Jasno je, da ko smo se o tem pogovarjali, smo živeli v drugačnem svetu. Predvsem v drugačnem gospodarskem svetu pred krizo leta 2008, pred težavami, pa tudi težavami na globalni ravni. To razpravo sem poslušal in tukaj je šlo za popolnoma enake argumente, kot smo jih slišali, ko smo se prvič pogovarjali o tem predlogu. Vendar pa se je svet spremenil, ne le zaradi ekonomskih okoliščin, ampak tudi zato, ker ljudje v tistem času niso popolnoma razumeli posledic tega, glede na to, do kakšnih pritiskov bo prišlo zaradi usiljevanja našega sistema tretjim državam. In znova moram povedati, da sem vas takrat že posvoril na to. No, gospodarska realnost se včasih mora pokazati, ne glede na to, kaj mislimo, kaj so naše stališče glede podnebnih sprememb, je gospodarska realnost tista, ki narekuje situacijo. In eh, tudi sam tukaj vidim popolnoma enake okoliščine. Ko gre za delo komisije, kot tudi pri drugih področjih, kadarkoli se ta razdelek odloči za določeno delo, predlaga nekaj, kar bo povzročalo težave na globalni ravni. Pred nedavnim smo imeli zelo podobno zakonodajno zadevo, recimo direktiva o gorivih, to bo povzročalo težave v Evropski uniji, težave za svetovno trgovino. Kdaj se bo torej ta razdelek, ta direkcija odločila, da če želite določati zakonodajo v Evropski uniji, je to popolnoma redi, če pa začnete usiljevati to tretjim državam, drugim, se vam bo to vrnilo in to je vsekakor moje stališče. No, kako bomo za sam skupaj nadaljevali? Številni govorci so dejali, da bi se morali pogovarjati v kontekstu IKA. Da, v redu, zame je to popolnoma sprejemljivo. To je tudi tisti pravi organ, s katerim se moramo o tem pogovarjati. Ni pa to nekaj, kar bi lahko enostransko usiljevali drugim. In če bomo z IKA-om prišli do ustrezne rešitve za te težave, s katerimi se zdaj soočamo, bom jaz prvi, ki vam bo čestito. Vendar pa zdaj ne vidim, kako se bo to zgodilo. Kako se bomo torej v Evropi odzvali na to? Ali bomo kar naprej nadaljevali, drveli naprej, kot da tukaj ni nobene težave, na to postavili naše letalske družbe v konkurenčno slabši položaj v primerjavi s preostankom sveta, ali pa si bomo razumno ogledali, kaj lahko naredimo. No in prvi ustrezen korak naprej, gospod predsedujoči, je to, da prekinemo z delom na tej zakonodaji, dokler ne bomo dobili do nekakšnega ustreznega kompromisa na globalni ravni. Najlepša hvala, gospod Bradbury. Ni nobenih drugih govorcev. Bradburn se upravičujem, če sem narobe izgovoril to ime. Najlepša hvala, gospod Bradburn noben govorec se ne priglaša in zato mi dovolite, da zdaj izrazim še svoje osebno stališče. Kadar sem v preteklosti to počel, ste me obtožili najrazličnejših reči, zato moram povedati, da je to moje posamezno mnenje. Včasih vas obsodijo tudi, kadar želite pomagati in v tem smislu mi dovolite, da jaz pregovorim z tega osebnega stališča. Naj se navežem na nekaj stvari, kar so povedali poslanci, gospode Verek je govorila o začaranem krogu, v katerem se nahajamo, mislim, da je to res. Ljudje so uporabljali tudi izraz trgovinska vojna, da tudi to je možnost. In a, če si ogledamo celotni scenarij, moram povedati, da me presenetilo vaše zavračanje tistih držav, ki so jih označili za koalicijo nepripravljenih, nevoljnih. No, to zavračanje v smislu, no, nekateri večji se niso pridružili temu, nekateri manjši so se. No, v letalskem kontekstu pa moram povedati, da so Združene države, Kitajska, Indija, Savska Arabija in pa Brazilija zelo velike države v letalskem sektorju, ogromne. In ko se te sestanejo in povedo, da jim zadeve niso všeč, jim morate prisluhniti. Tukaj pa se poraja še eno vprašanje v povezavi z navedenimi državami. Če si ogledate njihovo skupno delo, moram povedati naslednje. Mislim, da ima komisarka Hedegardova tudi eh, tukaj zelo pozitiven delež pri tem delu, saj je uspelo, da so se Rusija, Kitajska in Združene države sporazumele vsaj glede nečesa. In morda bi bilo dobro, da bi gospa Hildegardova nastopila tudi pri Združenih narodih, da bi videli, ali lahko do, kaj doseže tudi pri uh, situaciji v Siriji. No. Zbrala je sicerčne antagoniste vse na isti strani in to je prav gotovo nekaj, kar uh, moramo priznati. Uh, In ko ljudje pravijo, Evropski parlament ima določeno stališče, res je, parlament ima stališče. Nekateri smo takrat eh, torej, brali poročilo poročevalca, da bi bilo lahko nekaj narobega. Ta odbor, narobe ta odbor je pred šestimi leti je naredilo napako, da nismo zahtevali pravila ekvivalence, omogočili smo odboru, da je napredoval z delom. Tukaj smo naredili napako, vendar pa se tukaj zdaj nahajamo, to je ta scenarij. In uh, tukaj ni nobenega smisla, da krivimo, ti so naredili to, drugi so naredili to. Zdaj pa se predvsem nahajamo na določenem razpovedu glede tega, kaj bomo naredili. Evropska unija se ne more umakniti, to vsi razumemo. Vendar pa gre tukaj za vprašanje, načrta B, ki ga imate v mislih. Mislim, da je tudi eh, Matjo Grolš o tem govoril, kako se bomo odzvali, če bodo ti države sprejele povračilne ukrepe. Kaj boste naredili? In prosim, da mi tukaj ne podajate nekakšnih argumentov, da nočemo razkriti vseh kar že zdaj in tako dalje. Saj to pomeni, da nimate nobenega načrta B, da gre tukaj pravzaprav za blefiranje in v tem smislu je to nepravično za vse poslance. Zdaj pa se nahajamo že blizu situacije na sami meji obravnave tega vprašanja. In tudi sam se bojim trgovinske vojne, bojim se tega, da bi Kitajska rekla v redu, naše letalske družbe ne bodo plačevale. In Kitajske bi rekli, ne bomo plačevali Airbusa in ne bomo imeli motorjev, ki jih proizvaja Rolls-Royce. No, morda je čisto v redu z tega stališča, da boste rekli, no, rešili smo svet, eh, vendar pa, kaj naj povem eh, delavcem, rešili smo planet, vendar pa ste izgubili službe. Kakšna odlična rešitev. No. In Eva, lahko eh, svoje stališče razpredate naokrog, eh, imate svoje stališče, drugi imajo drugačno stališče, vendar pa sam želim predstaviti smiselno stališče glede tega, kaj je resen problem, kaj je resna težava, s katero vsaj po mojem mnenju se ta odbor še ni pravilno soočil. To je moje osebno stališče in do tega stališče imam popolnoma enako pravico, kot imate vi pravico do svojega mnenja. In a, eh, ne spomnim se, da bi vas kdaj prekinjal, ko ste govorili, zato nikar ne prekinjajte mene. No in na to še drugo, gospod Vandala je povedal nekaj zelo upravičenega. Vendar pa moram povedati naslednje, Petr. Mislim, da sprememba režima v Ameriki ne bo privela do nobenih sprememb, demokrat ali republikanec, vse bo ostalo popolnoma enako in ne bo prišlo do sprememb režima na kitajskem iz očitnih razlogov, vendar pa v vsakem primeru torej mislim, da to nima bistvenega vpliva. Ampak kolegi, znašli smo se v resni situaciji, smo na robu trgovinske vojne in zdi se, da se tukaj pred vsem zgolj skrivamo. Zdaj pa še zadnje vprašanje, gospod Delbeke. Pred številnimi leti, ko se je vse skupaj začelo, so nam povedali, da naj bi imeli v okviru tega sistema določena sredstva za raziskovanje, za letalske motore. To je bila tista prodajna vrednost tega predloga. No, zdaj pa nimamo nobenih sredstev za to in zato me zanima, kaj je naslednji korak glede tega in glede spodbujena raziskovanja. Ali boste torej eh, dejali, dobro, zmanjšali bomo dodeljevanje ali pa boste zbrali ta denar. No, to pa še drugo vprašanje. Kaj načrtujete? Kaj je naslednji korak? Pomorski promet? ETS za pomorski sistem? Kaj bo temu sledilo? Ali boste naredili nekaj tudi eh, pri eh, cestnem sektorju ali kaj. No, razen, če bomo imeli za to ustrezan eh, mednarodni sporazum, eh, se boste morali spopadati z isto težavo tudi pri pomorskem prometu, kot je pred vami trenutno pri letalskem sektorju. No, to so ta pomisleka, ki sem jo moral izraziti, osebna pomisleka, vendar pa mislim, da smo se znašli v precejšnji težavi in mislim, da to pravzaprav sploh ni dovolj jasno povedano. Gospod Delbeke, izvolite. Najlepša hvala za tako raznolike komentarje, pripombe in skušal se bom odzvati na večino pomislekov in pripomb. No, prav gotovo se tukaj soočamo z vprašanjem kredibilnosti, verodostojnosti in to raz z različnih vidikov. Podnebne spremembe so težava, ki jih priznava cel svet, vključno s Kitajsko, Rusijo in drugimi državami, ki smo jih omenjali. In mislim, da so pogajanja Združenih narodov o podnebnih spremembah povabila tudi druge organe, da prispevajo. In tudi IKO naj bi prispeval svoje v svojem odboru, o vašem odboru poteka zelo težavna razprava, povedati morate oziroma se odločiti, da boste zmanjšali emisije uspešno na področju avtomobilo, vendar pa ne na področju letalskega prometa. In če tudi vemo, da se bodo toplogredni plini a, povečali za kar sedemkrat po ocenah IKA do leta 2050, gre tukaj za jasno opozorilo in izhodišče za razpravo o soočanju s podnebnimi spremembami. Na to pa še drugo vprašanje povezano s kredibilnostjo. Sam sem zaposlen pri komisiji in del tega, kar opravlja komisija, je izvajanje zakonodaje, ki smo sprejeli s odločanjem. Torej, v postopku so odločanja vi in pa svet. Vse, kar se je zgodilo, je torej že prišlo. Vi ste to izglasovali, jaz pa moram to izvajati. In eh, če boste na to dejali. No, soodločanje je bila očitna napaka, moramo prekiniti zakonodajo, morate tudi do te odločitve priti z soodločenjem. In tudi pri tem morate slediti postopku, v skladu s katerim torej spoštujete zakonodajo, spoštujete ali pa ne. In tukaj moram podariti besedo vaša zakonodaja, to ni zakonodaja komisije, to je zakonodaja Evropskega parlamenta in sveta. Na to pa še tretje vprašanje kredibilnosti. Kot veste, so se številne ameriške družbe obrnile na Evropsko sodišče. In Evropsko sodišče je razsodilo, to je najviše sodno telo Evropske unije. Eh, odločilo je, da je vse v skladu z nacionalnim in pa mednarodnim pravom, vključeno z določbami, ki izhajajo iz IKA. Tako vam želim zgolj opomniti, da če zakonodajo postavljamo pod nekakšen veliko eh, vprašaj, da se moramo zavedati, da tekom let nismo usiljevali te zakonodaje, nismo pospešeno, preveč pospešeno delali pri tej zakonodaji, kar eh, leta smo imeli precej raznoliko, dinamično razpravo glede tega. Sam sem potoval po celem svetu, tudi na IKAO sem bil prvi uradni komisije, ki je govoril o tem sistemu trgovanja z emisijami. Vsi smo se zavedali, zakaj se odločamo, kaj smo počeli in mednarodne družbe, vključno z AIE in JATA, so bile naklonjeni temu sistemu trgovanja z emisijami. In mislim, da moramo priznati postopek, s katerim smo sprejeli to zakonodajo v običajnem postopku in ne na nekakšen preuranjen način, kot da bi komisija ali pa institucija narekovala, kako bodo stvari potekale. To ni res. Vendar pa moramo priznati, za kakšno situacijo je šlo. Vendar pa je tukaj prišlo do težave. Težave niso gospodarske posledice. Ekonomski učinki so zelo omejeni. Tukaj govorimo o nekaj evrih na letu med Pekingom in Frankfurtom. In a, tukaj torej ne gre za gospodarski učinek. Vsi vemo, da tudi če zamenjate prtljago ali pa spremenite let po internetu, morate uplačati veliko več kot morate plačati za uvajanje tega sistema trgovanja z emisijami. To torej ni stroškovno preveč obremenjujoče. Kaj pa je torej težava? Težava je načelo. In v tem primeru se nam zdi veliko bolje, da se s tem sooča IKAO. Načelo, ki ga moramo upoštevati, je ekstrateritorijalnost. In v povezavi s tem imamo zelo veliko različnih razlag. Našo razlago lahko podpre Evropsko sodišče. Vsakega torej lahko pogledamo na realnost v oči. Ničesar nimamo skrivati, vendar pa mednarodno prihaja do mm, določenih eh, soočen glede ekstrateritorijalnosti in ravno zato bo prihaja do določenih pogajanj, tako znotraj kot izven IKO. Tisto, kar je, ne morete umiti mednarodnega letalstva na letalski prostor, ki naj bi pripadal državam članicam. Večina letalskega prostora je mednarodnega letalskega prostora nad eh, odprtim morem, naprimer. In če pride do globalnih podnebnih težav, mora biti jasno, kako se bomo soočili z mednarodnimi emisijami, ki jih ne moremo neposredno razmejiti le na nacionalne letalske prostore. In a, eh, to je eno izmed vprašanj, ki ga bo vsaj tako upamo obravnaval IKAO. Na to pa še en osebinski element v samem osredju te razprave, o katerem ne bi govorili tudi v okviru IKAO, so prihodki. Torej zgornje omejitve in pa pristojbine, stopnje ter trgovanje. To torej, eh, to tukaj ne gre za nekako zviševanje teh mej. 50 do 80 odstotkov eh, emisij, ki so zajete v bajno teh eh, pravic do emisij. No, evropske institucije naj ne bi imele nobene vloge pri določanju, kako se bo to uporabljalo, kako se bodo te prihodke dodeljevali. Države članice naj bi same odločile o tem, kako naj bi uporabljali prihodke, ki jih bodo zbrale. In to je odražal tudi končni zakonodajni akt. Države članice torej odločajo o vzpostavljanju mehanizma za spremljanje. V okviru tega bomo spremljali, kako bodo države članice uporabljali svoje prihodke. No, v Nemčiji eh, poznamo recimo sklad, v okviru katerega se zbira prihodke iz ETS-a in ta sklad presega to kar naj bi nekoč zbrali v okviru mednarodnega letalstva. In ta sredstva se namenjajo za raziskovanje, za podporo držav, razvoju in tako dalje. Če pa je treba razrešiti kakšno vprašanje glede ekstrateritorijalnosti in pa prihodkov, smo se pripravljeni o tem pogovarjati v kontekstu IKA in prav gotovo bomo na to pozorni, saj menimo, da je to tisto, čemer lahko rečemo alternativa, alternativa priložnost za začetek pogajanj. In a, to je tisto, česar nažalost eh, še nismo slišali in videli izven neka. Ne na zadnje, zadnji vsebinski element je vprašanje povezanega s kredibilnostjo. To, da je v Moskvi in Odeli prišlo do sestanka izven IKA. E tukaj gre torej za vprašanje več stranskosti, multilateralizma. Ali bomo branili stališče, ki smo ga imeli pri Združenju narodov in to, to branili, posodobili, ali pa bomo imeli tukaj eh, nekakšne ad hoc obravnave, uh, kot je bilo to v mozgu in v delju. In a, eh, morda je bilo dobro, da nekatere države članice niso želeli biti prisotne, saj niso želeli spodbujati situacije, v kateri bi prišlo do tekmovanja z dobro vzpostavljenim sistemom, ki je IKA. Vendar pa je to situacija v globalnem kontekstu in o tem se lahko še pogovarjamo. Na to pa moramo pozoriti še na dva vsebinska elementa, ko gre za prilagajanje naše zakonodaje na spremenjajoče se okoliščine, najprej leti, ki prihajajo, torej vstopni leti, da naj bi pravice do emisije umaknili za tiste, ki to zahtevajo in za tiste, ki naj bi sprejeli notranje ekvivalentne ukrepe. Te lete naj bi torej um, obravnavali v skladu z notranjimi ukrepi. In kaj je namen tega? Uh, če bodo vsi poskrbeli za odhajajoče lete, bo ta sistem nekako zajet. No, vsak odhajajoči let nekje seveda tudi vstopni let nekje druge. In enostavno za IKAO e bi bilo, da bi nekdo povedal, no, poskrbeli bomo za ETS, za te odhajajoče lete in tukaj ne bo več nobene potrebe za obravnavo vstopnih letov. Vendar pa moram tudi vstopne lete v okviru zakonodaje nekako predvideti in zato smo prilagodili tudi določene ukrepe. Uh, na dvostranski ravni, pa smo razpravljali tudi o številnih primerljivih ukrepih, vendar pa tukaj nismo želeli nekako začenjati z zaključno fazo, ko gre za te ekvivalentne pristope. In tudi tukaj mislim, da bi lahko IKAO podal zelo pomembno stališče glede tega, kaj je primerljivost. To je torej v srčju mednarodnega sistema in mednarodni letalski sektor se s tem ukvarja vsak dan. Ali gre tukaj za vprašanje varnosti, ali gre tukaj za vprašanje tehnologije in varnosti, ali pa za vprašanje okolja. Če bi torej lahko imeli nekakšno korisno razpravo v okviru IGA, kaj torej pomeni ta primerljivost, ekvivalentnost, bi bilo to dobro. Tega ni lahko izvajati v praksi, vendar pa smo pripravljeni in smo se navajeni sprejemati take ukrepe ne le za toplogredne izpuste, ampak tudi za druge zadeve. No in če bo to, kar bo izhajalo iz IGA, nekaj, kar ne bo moglo zajeti ekvivalentne ukrepe, pri teh letih bomo morali spremeniti zakonodajo. Torej, primerljivi ukrepi za vstopne lete so, ne, so nekaj, kar bi lahko obravnavali znotraj postopka komitologije. To je predvidela zakonodaja, če pa ne bomo mogli obravnavati enega izmed eh, vsebinskih elementov, ki bodo izhajali iz pogajanja jezika, bomo morali spremeniti zakonodajo in to v okviru postopka soodločanja. In v tem primeru bomo morali delovati hitro, saj časa ni več veliko na razpolago. Tega se vsi zavedamo in uh, O tem sem želel spregovoriti tudi v mojem uvodu. In sicer, da zakonodaja, ki smo jo izglasovali s soodločenjem, nekaj, kar lahko spreminjamo le s soodločenjem. Mislim, da to tako poteka v tej instituciji in tako to tudi vidimo. Na to smo slišali še vprašanje, ali obstajajo določene razlike v naših razpravah in eh, kakšna je situacija mednarodno v Indiji, Rusiji, Kitajski in tako dalje. Tukaj se ne moramo spuščati v prevelike podrobnosti, vendar pa trenutno potekajo dvostranske razprave z vsemi temi državami. In eh, mislim, da bo da iz tega izhajale tudi veliko bolj kooperativne dejavnosti na ravni IKA, veliko večje sodelovanje. Torej, ne, bom, ne morem reči, da bodo vsi nekako um, so upadli, da se bodo poravnali, vendar pa moram povedati, da um, so naše proaktivne razprave z združenimi državami. Zelo koristne je Evropska unija in združene države ima največji tržni delež, ko gre za globalno letalstvo. Zato moramo povedati, da so ta pogajanja zelo koristna. Združene države so zelo pomemben partner in veseli nas, da smo začeli z operativno razpravo z združenimi državami. Razprava o IKO pa se prav tako lahko nekako naveže na to in ima tudi določeno korist od tega sodelovanja, do katerega prihaja. Kitajska in Indija delujeta bolj na osnovi načela, načela ekstrateritorijalnosti in pa prihodkov. In a, eh, v tem primeru se moramo še pogovarjati z njimi, sam sem odpotoval v te države, sem spoznal tudi vse odgovorne, pristojne in jaz mislim, da je najboljši okvir za pogovor o tem IKAO. Saj bomo sicer eh, imeli nekako dvoplasno situacijo, v kateri bodo vsi krivili druge. Še posebej, ko bom govorili o primerljivosti in podobnih vprašanjih. Na to pa še zadnji dve vprašanji. Kaj bomo naredili, če bo prišlo do povračilnih ukrepov? No, povročili naj bi nekako izolirali evropska podjetja in evropske, letališče, uh, evropske letalske družbe. In to je diskriminacija. Načelo Združenih narodov je, da se ne diskriminira na osnovi nacionalne pripadnosti letalskih družb. In če bo do tega prišlo, bomo ukrepali. Vendar pa moramo ločevati med tem, kaj je pravno gledano in uradno gledano. Uh, torej, kaj se dogaja na srečanjih in kaj lahko slišimo v medijih. Mislim, da gre tukaj za dve vrsti retorike in eh, to moramo poštevati. Opomniti se moramo, da Airbus eh, gradi zelo veliko letal tudi na kitajskem. Tako je prišlo do zelo veliko grožen, vendar pa se ti Airbus, ki eh, se jih proizvaja na kitajskem, tudi kupuje na kitajskem. Torej ne pravim, da se ne bo nič eh, zgodilo ali pa da se kaj bo zgodilo, vendar pa mislim, da moramo vse nekoliko opredeliti, vsaj v smislu tega, kaj je to tveganje, kaj je ta grožnja, ki jo je izrekel en ali drugi, kaj je uradna izjava in kaj se dejansko dogaja v tem sektorju. Nočem nekako tukaj omiliti eh, te grožne povračilnih ukrepov, vendar pa moram povedati, da so pravičilni ukrepi nekoliko milejši, kot se to zdi. Vzpostavili smo mednarodne organe, mednarodne institucije in če imate tukaj določene povračilne ukrepe zoper eh, osebo ali pa a, eh, podjetje, bo tukaj prišlo do mednarodne težave in a, eh, to bomo prav gotovo tudi poudarili. No, v skladu z pravili IK, v skladu z stališčem Evropske sodišča, tukaj ne gre za diskriminatorno situacijo in to bi želel poudariti. Na to pa še zadnje vprašanje. Kako lahko preprečimo trgovinsko vojno? No, preprečevanje te trgovinske vojne je odvisno od naših razprav v okviru IK. In uh, mislim, da lahko rečemo, da nikoli ne bi prišlo do razprave znotraj IK, če tukaj ne bi govorilo o ETS-u. In uh, ravnati moramo v skladu z. Uh, prvotnim načrtom, saj to je edino, kar pravzaprav omogoča delo IKA. E no in zdaj moramo nekoliko pritisniti tudi na sam IKA e in menim, da tukaj obstaja določeno upanje, da bomo dobili nekaj koristnega iz eh, teh razprav. No to pa bomo lahko ocenili, kakšni bodo rezultati, ki bodo izhajali iz IKA. E Potem pa bomo morali imeti še eno razpravo, vsaj tako upam. Na to pa bomo ocenili, do česa smo prišli in v kolikšni meri evropski zakonodajalec lahko sprejme določen vsebinski element. Mislim, da bo to ta razprava, vendar pa mislim, da je edini način, da preprečimo trgovinsko vojno in pa še ostrejše besede, je to, da dobro sodelujemo znotraj IKA. In kot sem povedal v moskovski izjavi, kot smo videli tudi v dvostranski izmenjavi dopisov z indijskimi ministri, z južnoafriškimi ministri, z ministrstvi na ameriški ravni, gre tukaj za en vsebinski skupni element in sicer za delo IKAO. No in mislim, da je to ta priložnost, ki jo imamo, nimamo zelo veliko časa, vendar pa je to ta glavni načrt, poglavitni načrt, na katerem delamo in to je tudi tista pot, ki jo moramo slediti. Zelo aktivni smo tudi, ko gre za predloge in zamisli, o katerih bi se lahko pogovarjali. Najlepša hvala, predsedujoči. Well, Najlepša. Hvala, gospod Pelbaki, za to razpravo. Gre za postopkovno vprašanje ali za vprašanje? Gospod Delbeke je odgovoril na veliko vprašanj vendar pa ni odgovoril na vprašanje v zvezi s konkurenco in o tem, kakšna, eh, kakšen bo položaj naših letalskih družb glede na ukrepe, ki so sprili v tretji državi. Kaj gre za vprašanje konkurence? Čisto kratek bom. Vsa vprašanja v zvezi z izvanji, ki jih pokriva zakonodaja, vsa vprašanja, ki jih spremljamo. Ves nadzor in monitor poteka tako, kot to predvideva pravo, ki pokriva vse letalske družbe v Evropi. Takšno je današnje stanje. In to je tudi zelo pomembno vprašanje za naše mednarodne partnerje. Ne smemo ustvariti nemogočega položaja za mednarodne letalske prevoznike, da se morajo odločiti, v katero jurisdikcijo bodo spadali. To bi bil najboljši možen rezultat mednarodnih pogajanj. Torej, da enostavno to predočite letalskim družbam. In to smo razložili tudi našim ameriškim prijateljem. Kot veste, se v senatu razpravlja o nekaj osnutkih zakonov. Če američanom potem preročimo in damo na izbiro ali naj spoštujejo ameriško ali evropsko pravo, potem to ni v skladu z običajnim mednarodnim poslovanjem. Ponavadi spoštujete zakone države, s katero poslujete. Torej, če želite delovati v Evropi, morate spoštovati zakone v Evropi, tako kot mi spoštujemo zakone v drugih državah. Gre za vprašanje ali postopkovno vprašanje. Če boste znova odprli razpravo, vas bom prekinil. Niste mi odgovorili na vprašanje v zvezi z obdavčitvi kerozina. to bi lahko pokril z analizo zgodovine. Obstaja takšno obdavčevanje v nekaterih državah. Veliko podpore je bilo za takšno obdavčenje, zaradi tega, ker smo dobili predlog za mednarodno harmonizacijo na mesto nacionalnih davčnih pristopov. Davki so pač nacionalne vprašanje. Mislim tudi, da letalske družbe vedo, da če takšnega trgovanja ne bo, bomo videli veliko večje obdavčevanje, kerozena, vozovnice itd. Večina letalskih družb se ne strinja s tem in zelo jasno povedo to v zasebnosti, želel pa bi si, da bi to veliko krat odpirili tudi v javnosti. Če tega sistema ne bo, bomo videli veliko prast obdavčitev, kot smo videli to tudi v Evropi. Imamo pa države članice, ki poznajo takšne davke, kot je Nemčija, ki so jih zmanjšali zaradi tega, da so nadomestili, ker so ga nadomestili z, s tem sistemom trgovanja z emisijami. Mislim pa, da je to dvoje povezano. Hvala. Najlepša hvala, gospod Delbeke. Najlepša hvala, da ste prišli v naš odbor, da ste skušali odgovoriti na naša vprašanja. Zelo bi bili hvaležni, če boste upoštevali naše komentarje in želje, želje pri naslednjih pogajanjih. Hvala. Okay, colleagues, we have one more item this morning. Important item. Imamo še tri točke na dnevnem redu za današnje dopoledne. Gre za izkladno razveljavitev uredbe sveta 1484 kot tudi posebne določbe Evropske skrbi za regionalni razvoj in cena naložbe za rast in delovna mesta. Gre za mnenja gospoda Kramerja. Izvolite, najlepša hvala. Gre za zelo obsežen dokument. Gre za splošna pravila za vse sklade. Na to se osredotočamo v našem odboru, zaradi tega, ker Je to v naši pristojnosti, ker je promet zelo pomembno področje v tem skladu. Začenjam z regionalnim eh, skladom, kjer imamo 76 eh, milijard na voljo leta 2012-2020. Do 20 imamo 10 eh, milijard evrov od 376 milijardov, milijard ki milijon. vidimo težave pri tolmačenju. V angleščini gremo vedno ABC, pri nemški varianti pa začnemo z B. Mogoče bi morali to tudi upoštevati. Vendar pa smo to pazili, ker gre za različne dokumente. Torej, uh, tretji člen govori o prometu in o trajnostnem prometu. Vemo, da se moramo držati ciljev za leto 2020 in tukaj imamo podporo v Evropskem prometu, kot tudi v svetu, torej da zmanjšamo emisije. V Beli knjigi smo to tudi jasno povedali, da moramo zmanjšati emisije za 20 odstotkov leta 2020, tudi v prometnem sektorju. Torej, govoriti moramo o trajnostnem prometu in opazili smo tudi, da tukaj manjka pojem turizem. Mi smo odbor za promet in turizem in vemo, da po Lizbonski pogodbi turizem spada v zakonodajo. gre tudi za gospodarske zadeve, kot so delovna mesta in mogoče bi lahko tukaj pripomnili, da smo videli v naši analizi, da gre 60 odstotkov za ceste, 20 odstotkov za, za železnice. Mi pa želimo zmanjšati emisije in vemo, da cestni promet povzroča 72 odstotkov emisij v prometu. Torej, tukaj predlagam direktive, da ne bi ulagale napačna področja. Torej, mi želimo doseči 40 odstotkov za železnice, lahko pa bi tudi poskrbeli za spodbude v obliki desetih milijonov evrov, ki bi jih uložili v železnico in letalski promet in tako bi lahko dve milijona namenili tudi v cestni promet. Če bi 20 odstotkov namenili za trajnostni promet, bi lahko dobili 30 odstotkov za cestni promet, torej da bi lahko tukaj dosegli spodbude za bolj okolju prijazen promet pomembna točka so mestna območja in vele mesta. Vemo, da promet povzroča 30 odstotkov emisij iz, v mestih, pa ne samo 4 odstotkov CO2, ampak če si pogledate vse onesnaževalce, potem vidite, da je promet odgovoren za 70 odstotkov vseh škodljivih emisij. To je zelo pomembno zato komisija to vprašanje obravnava v mobilnosti na mestnih območjih, vendar pa je to še vedno zelo pomembno vprašanje. Mestno moče so zelo pomembna tudi, ko gre za sredstva. Če želimo uložiti v javni transport ali zasebni transport, potem eh, vidimo, da obstaja večja učinkovitost pri javnem prevozu. Če si pogledate Španijo in Atlanta. Potem vidite, da imajo posebne številke, vendar pa je Atlanta petkrat večja. Če se sprašujemo, ali ulagati v metro ali pa v cestni promet, v Berlinu smo govorili o alternativi, da bi vlagali v 5 km eh, med, metroje oziroma podzemeljske železnice v 30 letih ali pa eh, cestni promet v, za ceste v petih letih. Torej, treba je povedati, koliko delovnih mest lahko ustvarimo v kolikem času. V Nemčiji gre za zvezd zvezdna ulaganja, zaradi tega, ker imamo enake tirnice na evropski ravni, pa je to težko. Ne moremo imeti enakih pravil za vsa področja. Vemo tudi, da je treba spodbujati kolesarstvo. Vidite, kakšne so razlike med civilijo ali Kebenhavnom, naprimer, koliko je koles v gospodinstvu in tako dalje. Zato morajo poskrbeti mesta in regije. Morajo imeti države, torej imeti trajnostni načrt za mobilnost in spodbujati kolesarski promet. V sedmem členu govorimo o vrzelih, missing links, Že veliko krat govorimo pri mrežah tem, da moramo zapolniti te vrzele, da moramo poskrbeti za odpravljanje hrupa. In to seveda spada v evropske razsežnosti. Priloge. Tukaj moramo upoštevati to, da ne gre samo za zvišanje števila potnikov. Tukaj se nam omenja tudi števila kilometrov. Če ne ohranjamo že obstoječega železniškega omrežja, potem nima nobenega smisla, da gradimo nove tirnice. Naš cilj je prenesti cestni promet na železnice. in zato ne smemo bremeniti bolj okolju prijaznih podjetij, zato želimo modul split. Zmanjšati želimo cestni promet in pogledajte, kako lahko dosežemo, s kakšnimi ukrepi dosežemo manjši cestni promet. Pred 25 leti je bila Katrin Trautmann županja. Štrasbura, kjer je dosegla, da so drastično zmanjšali cestni promet v mestu. Na takšen način moramo razmišljati tudi mi. Glede kohezijskega sklada. Tukaj imamo 68,7 milijarde evrov, 10 milijard moramo nameniti za vse evropska omrežja. Torej imamo 58,7 milijarde evrov za manj razvite regije. Torej gre za predvsem ukrepe za tiste regije, ki še niso dosegli evropskega poprečja. Tukaj gre za podobno kot v regionalnem skladu, ne sme biti nobenih razlik, upoštevati je treba cilje za leta 2020, ta veljajo tudi za kohezijski sklad. Mogoče bi lahko tukaj dodali tudi to, da je treba zmanjšati promet, ga izboljšati in tudi prenesti. Veliko smo že slišali na to temo, ne samo od mene. Sveda se že veselim tvojega prispevka, vendar pa lahko tukaj veliko izboljšamo, zmanjšamo in prenesemo. Tudi investicije je treba meriti v skladu s posebnimi kriteriji. Ne želimo si kriterijev, ki bi zvišali emisije oglikovega dioksida. Ne želimo želimo zmanjšati vpliv Evrope, ampak ga povečati. Ne želimo nobenih emisij, ki bi škodili našemu okolju, naši otroci, vnuki bodo potem plačevali za to. Zaradi slabšega kakovosti okolja, zaradi drugega finančnega bremena. Torej, ne želimo ravno tako zvišati nobenih zunanjih stroškov. Toliko za uvod, sedaj pa se že veselim prispevkov drugih kolegov in vam odgovoril na konkretno vprašanje. Že sedaj se zahvaljujem za vašo pozornost. Hvala lepa, gospod Groš, EPP. Najlepša hvala, gospod predsednik. Rad bi se zahvalil gospodu Kramerju za uvod. Torej, kar predlaga komisija v okviru kohezijskega sklada je zelo pomembno zaradi tega, ker je ta inštrument postal zelo zanimiv, še posebej za nas, ki se ukvarjamo s prometom. S cili se strinjamo vsi, naj gre za 2020-2020, za socialne, gospodarske vidike, za trajnost. Tukaj je treba poskrbeti za boljše rezultate, kot je to povedal Mihajl. Omenja se namreč trajnost in pa varstvo okolja v več poglavjih. Rad bi izrabil to priložnost, da izrabimo to priložnost, da izrazimo naše mnenje v okviru naskrižnega usklenjevanja. Ko govorimo o financiranju, je nujno potrebno, da v poročilu omenimo in povdarimo, povezavo s CEF-om, kot tudi z novimi finančnimi inštrumenti, kot smo tudi to poudarili. Tukaj moramo bolj konkretno to poudariti, v katero smer želimo iti. Pomembno je tudi, da tukaj poudarimo v odboru, da so investicije v promet dvakrat pozitivne investicije. Ne gre samo za to, da želimo izključiti 10 milijard evrov iz kohezijskega sklada za promet, ker drugi pravijo, da že tako, tako veliko vlagamo v mobilnost. Tukaj moramo torej pomiriti duhove in uporabiti to razpravo za to razlago. Imamo torej Načelo pogojnosti, ko smo sarju Hanu, smo takrat rekli, da smo pripravljeni uvesti to načelo v promet, če nam dajo softver. Torej, oni nam dajo strukturo, mi pa vsebino. V zadnjih šestih mesecih smo razpravljali o tem turizem. To je res, je zopet pozabljen, tega moramo omeniti v več programih. Dejstvo obstaja tudi da moramo emisije oglikovega dioksida bolj konkretno omeniti v eh, sektorju prometa. Moramo torej omeniti tudi to povezavo s CEF-om in tudi z drugimi inštrumenti in kohezijskim skladom, torej da moramo poskrbeti za to, da se sredstva uporabljajo za lokalne investicije znotraj samega enega koncepta to je treba povdariti. Kar ravno tako pogrešam, je socialni sklad in pa potencial in popraševanje, kjer obstaja veliko popraševanje po visoko kvalificiranemu osebju tukaj moramo to povdariti in krepiti, kajti gre za mobilnost in lahko bi oblikovali veliko prihodnost usmerjenih programov. Potem imamo tudi načelo partnerstva, tudi to je zelo pomemben vidik, tega treba povdariti, že kajti že sedaj vemo, da nekatere države članice postavljajo vprašanje o uporabi čez evropskih sredstev in če se spoštuje subsidijarnost. Načelo partnerstva je tukaj zelo pomembno, ker gradimo od malega k velikem. To je odgovor na to vprašanje. Če bomo sedaj vse diktirali od zgoraj ali bomo hranili lokalno, regionalno, nacionalno raven, ali če bomo to partnerstvo ohranili v skladu z določenimi kriteriji. To partnerstvo je zelo pomembno kot odgovor za ta vprašanja. Finančna sredstva, tukaj gre za partnerstvo in subsidiarnost in to je treba povdariti. Moderne tehnologije, informacijska in komunikacijska tehnologija, tukaj je treba o, to vprašanje je okrepiti in še zadnji vidik, to, kar smo že dejali za področje prometa in to je, da tukaj ne omenjamo samo, da obstaja oska grla, da jih treba odpraviti, ampak da damo možnost tudi za investicije. Včeraj smo slišali od kolega, da Naše vse evropska mre, omrežja niso tam zato, da bi povezali mesta, ampak da damo možnost tudi za investicije, za gradno infrastrukture. To je treba bolj konkretno poudariti v našem sektorju in pa odgovoriti na vprašanja, ki nas zadevajo bolj konkretno tudi pri omrežjih ten. very much, Mrs. Senelova. Najlepša hvala, gospa Senelova. ST. Najlepša hvala. Rada bi začela bolj splošnim vidikom o kohezijskih skladih. Rada bi pozdravila ta predlog, ker posebej podarja konkretne cilje in različne predloge za financiranje projektov in programov. Na sektorju prometa bi rada omenila strategijo člen 7. Trajnostni promet in odprava oskih grl. Mislim, da se moramo osredotočiti na razvoj in zelo visoko kakovost infrastrukture, še posebej v novih državah članicah. To vključuje tudi cestni promet, s čemer bomo izpolnili cilj teritorijalne kohezije. Ta cilj smo sprejeli v beli knjigi o prometu 2021-2030 za obdobje 2020 do 2050. Ravno tako moramo podpreti bolj trajnostne vrste prometa. Potrebujemo več razprave o različnih vprašanjih, še posebej, ko gre za proračun 10 milijard evrov za medsebojne povzave v Evropi potrebujemo pravila za pripravo projektov v država šlanjce, zato da ne bomo videli zmanjšanja finančnih sredstev. Načelo subsidijarnosti ne sme postati nadomestilo za kohezijo. Gospod Groš je omenil partnerstva, ta pozdravljam, kajti menim, da to vključuje tudi regionalno raven in omogoča, da se vsi zainteresirani in upleteni prilagodijo na lokalne potrebe. In še nekaj, kar bi bilo treba obravnavati v prihodnosti, je primerjava rezultatov na podlagi jasnih kazalnikov, še posebej, ko gre za kohezijski sklad. Kolegi so omenili tudi makroekonomsko upokojevanje. To bi moralo spodbujati države članice za doseganje posebnih specifičnih ciljev in zato, da harmonizirajo svoje in skladijo svoje cilje s potrebami Evropske unije. Nr pa je vprašljivo, če poznamo to v pravi obliki. Pogevanje bi moralo biti povezano s cilji kohezijske politike. In še eno pomembno vprašanje, in to je rezerva petih odstotkov kohezijskega sklada, ki ga bomo namenili državam, ki so dosegle določene menike. Mislim, da moramo razpravljati o možnih pozitivnih in negativnih posledicah takšnega predloga. Sem poročevalka v Senci za kohezijski sklad. Zato še nekaj o tem. Vidimo, da predlog želi doseči prikajanje na novo situacijo, vendar pa menim, da obstaja še nekaj vprašanj, ki jih je treba obravnavati ločeno. Tako kot včeraj v razpravi o mreži TNT, obstaja še veliko razlik v infrastrukturi med državami članicami in te razlike treba odpraviti. Potrebujemo jasne definicije, jasne kazalnike za pripravo projektov. Potrebujemo merljive rezultate in kazalnike. Zato pozdravljam meritve za uspešne projekte. Pozdravljam tudi vas trud, ki je namenjen za zmanjšanje birokracije. Mislim, da moramo podpreti večji nadzor nad uporabo sredstev. Ne smemo spodbujati tekmovanja med državami članicami za, za kohezijska sredstva. Videli smo 10 milijard evrov za TNT in to predstavlja 15 odstotkov sredstev kohezijskega sklada. Potrebujemo jasne pogoje za to, da ne bomo izgubili sredstev za ključno infrastrukturo v državah članicah. Zagotoviti moramo da evropski koordinatori koordinirajo evropske projekte. Moramo tudi jasno opredeliti evropsko dodano vrednost. Opredeliti moramo tudi določene potrebe projektov v okviru CEF. Zagotoviti moramo, da ne bomo nasplošno zavrnili zahteve določenih držav članic za sredstva. Tukaj treba poštevati načelo use it or lose it. Glede Praga, 2,5 odstotka BDP-ja. Seveda razumem trud, da zagotovimo davčno stabilnost v državah članicah. Vendar pa ne moremo tega doseči z zmanjšanjem projektov, ampak s tem, da uskladimo postopke in da zmanjšamo birokracijo. Koncentrirati pa se moramo tudi na posledice te uredbe. In odstotka 2,5 odstotka BDP. In še zadnji komentar. Ko izbiramo prioritete za investicijo, se moramo sredotočiti na varno infrastrukturo. Varna cestna infrastruktura je ključnega pomena. Več kot 75 odstotkov nesreč v cestnem prometu se zgodi na manjših podeželskih cestah. Varnost na cesti je zelo pomembna prioriteta. To smo podarili tudi v beli knjigi za strategijo na področju prometa do leta 2050, tako kot tudi v drugih dokumentih za strategijo Evropa 2020. Gospod Učas, hvala predsednik. Naj se zahvalim kolegu Kramerju za predstavitev. Naj povem, da mislim, da je pozitivno, da se lotimo ključnih vprašanj v mnenjih, preden predložimo Eh, osnutek. Jaz sem tudi član v odboru regiji in torej sem že imel priložnost se poglobiti v eh, to tematiko v tistem odboru. Želel bi dodati, da moramo imeti kot izhodišče dejstva, da eh, se soočamo z več mnenji, ki se navezujejo na popolnoma posebno besedilo. gre za to, da oblikujemo enotno uredbo za obravnavo kar petih različnih skladov. Torej, eh, jaz so, soglašam s tem eh, enotnim pristopom in tudi mi bi morali znati tako integrirano se odzvati, moramo eh, se osredotočiti in združiti naša mnenja. To vodi v uh, To vodi k zakonodajni poenostavitvi in tudi k bolj povezanemu pristopu. Hkrati pa želim povedati, da moramo izraziti komisiji našo podporo in ne samo naše mnenje, in hkrati izraziti dvome, kar zadeva izključitev parlamenta iz priprave skupnega strateškega okvira. Moramo torej povdariti, da želimo biti sogovornik in soodločujoči subjekt pri oblikovanju te politike. Ne moramo biti uh, tako uh, samo prisotni, ko govorimo o načeljih, potem pa prepustiti komisiji in svetu, da opravi ta vsebinsko delo. Mislim, da v mnenju bi morali bolj izpostaviti ta vidik. Hkrati pa moramo komisiji priznati, Ehm, prednosti, glede na to, da si prizadeva za opredelitev nekih tematskih prednostnih nalog. Torej tudi mi morda bi se morali sreotočiti na neke prednostne tematike. Naj opozorim kolege, ki so uh, utemeljeno izrazili svoje dvome, da vsekakor, ko bomo opredelili te prednostne naloge, uh, Eh, in jih zajeli eh, in sicer z ozirom na tiste prednostne naloge, eh, ki so zajete v strategiji Evropa 2020. Torej, tudi ko govorimo o prometu, seveda moramo biti pozorni na to, da govorimo o trajnostnem prometu. To, to je pot, po kateri ne moramo nazaj. Drugo pomembno poglavje zadeva a, pogojnost eksante in ekspost, torej predhodno in naknadno. Mislim, da je pravilno imeti to eksante pogojnost, torej a, imeti določene pogoje, ki ne zagotavljajo vsem skladom, da. A, e, so povezani med sabo, bodi si kar zadeva normativni del, kar zadeva potem izvrševanje in tudi kar zadeva morebitne kršitve, kajti to omogoče evropskim institucijam, da zahtevajo od držav in predvsem od regij, da a, konkretno uresničujejo naša navodila. Nekaj dvomo pa imam a, z ozirom na makroekonomsko ekspost. A, torej naknadno pogoj, pogojenost. Tudi um, zato, ker včasih Naj vas opozorim še na nekaj. Imeli bomo eno samo nacionalno pogodbo o partnerstvu in v tem eh, sklopu bi lahko imeli eh, bolj eh, marljive regije, ki recimo bi bile sposobne uresničevati pravila, na katerih temelijo skladi in pa druge manj marljive regije. Tako bi prišlo potem do nek nekih, nekega kaznovanja, ki bi pravzaprav škodovalo vse. In torej mislim, da z ozirom na to bi bilo potrebno morda razlikovati in zato torej tudi nekoliko ublažiti ekspost makroekonomsko pogojevanje. Ampak hitro bom nadaljeval, ker imam malo časa na razpolaga. Soglašam s. Uh, tem, kar je bilo povedano v zvezi z železniškimi projekti, sinergije, komplementarnost eh, in tako dalje. Mislim, da bi morali tudi v zvezi s tem vključiti uh, neko omembo uh, turizma in tudi tukaj bi potrebovali ustrezno finan podporni finančni okvir za to zelo pomembno dejavnost za naše evropske institucije. Hvala lepa. Uh, O, gospod Ikej, hvala lepa. Predsednik, zahvaljujem se gospodu Kramerju za predstavitev. E, bom čisto kratek. Naj povem, da tukaj gre za finančno uredbe, to je, uredbo, to je prva stvar, ki jo treba izpostaviti v zvezi s tem besedilom. In torej očitno je to treba razlagati ustrezno. Drugič, imamo veliko razliko med strukturnimi skladi. Eh, torej tipa regionalni, za regionalni razvoj oziroma za socialno, socialni sklad in kohezijskimi skladi. Prvi dejansko gre, e, zadevajo regionalni vidik. Je torej tudi za poved dialog med e, regi, regijami in nacionalno ovojnico, medtem ko so kohezijski bolj nacionalne narave. Torej, naša skrb, naša skrb je prečne narave, eh, torej tematske narave, evropske narave, to je bilo eh, že povedano, tukaj gre za evropsko strategijo 2020, tukaj pa gre za prevajanje tega na nacionalni regionalni ravni, tukaj, to je bilo že poudarjeno. Naj vas opozorim še na nekaj in sicer eh, skladi, ki so namenjeni naložbam v promet, so v veliki večini regionalni skladi, skladi. Kaj ti tudi, ko gre za promet TT, eh, gre za 27 milijard let eh, evropskega denarja, ki se namenja iz regionalnih skladov. Če torej to primerjamo z proračunom za RTT eh, milijardo letno in če to primerjamo naprema, tudi z eh, CEF-om, potem eh, gre za, za sredstva, ki prihajajo iz strukturnih skladov. Potem še druga stvar, tukaj je treba zagotoviti eh, tudi ustrezno eh, skladnost, predhodno skladnost. Se pravi, je treba se držati tematskih sklopov, recimo iz strategije Evropa 2020. Se ne bom spuščal v podrobnosti, kaj ti bi šli predaleč, ko govorimo o finančni uredbi, ampak naj povem še nekaj v zvezi s kohezijskimi skladi. Ne samo, ker sem poročevalec v senci, ampak kaj ti to nas izredno zanima v okviru uh, instrumenta za povezovanje Evrope, torej Connecting Europe Facility. Ta uh, instrument. Uh, gre za 67 milijard, tako kot je bilo povedano. Vsekakor gre za sredstva tudi iz večletnega finančnega okvira in tek 67 um, milijard iz kohezijskega sklada je namenjenih uh, izredno za promet, za zmanjševanje oziroma izboljševanje okoljskih pogojev in uh, tudi določene energetske vidike, če so povezani z okoljskimi uh, vidiki. To, kar ni bilo izpostavljeno, je dejstvo, da ni jasno povedano, katere vrste prometnih projektov lahko podpiramo iz teh sredstev. Torej, to je vse zelo uh, ohlapno zastavljeno v predlogu uh, uredbe recimo tudi razlike med različnimi omrežji, eh, transverzalnost, tega se komaj dotikamo. In še drug problem, ki je pomemben z ozirom na finančni instrument, je sicer kako in kolikšna sredstva dodeljujemo. Uh, zainteresiranim državam, ko govorimo o prometu. Ali imamo predhodno porazdelitev med državami članicami, to je zelo veliko vprašanje na ravni sveta. In drugič, ali sredstva, ki so dodeljena, se dodeljujejo v obliki nepovratnih sredstev ali pa zajamčenih posojil ali kakršnekoli druge oblike, to je pomembno za vidika vzvoda, kolikšen odstotek odstotek eh, evropskih sredstev se namenja v okviru eh, kohezijskega sklada tem eh, operacijam. Torej, porazdelitev, dodelitev, instrumenti, to so zelo pomembna vprašanja. Tudi načelo prvi, ki pri prvi na vrsti je najprej pač postrežen prvi prije prvi melje, to je tudi vprašanje, ki ga je treba upoštevati. V okviru finančnega instrumenta gre torej za probleme, za, ki so povezani z deleži, z dodelitvami in to ni jasno razloženo v uredbi. V priloge bi bilo potrebno omenjati, naprimer tudi transverzalnost in tako kot je povedal Mihajl, eh, vprašanje števila potnikov po kilometru eh, so eh, vsekakor vprašanja, ki so povezane z, tudi zgrajenimi kilometri. 10 milijard iz kohezijskih skladov za um, za evropske eh, objekte niso zajeti v besedilo ali eh, bo, a, eh, s, bo, te, bo ta sredstva upravljala izvršilna agencija v okviru eh, instrumenta Connecting Europe. Torej gre za ogromno število vprašanj in uredba je še vedno preveč ohlapna. To je končno gotovito. Gospa Tikal imam še vedno zelo dolg seznam, ampak gospod Tika. Prešelite. Vrašal ehm, sem od Čumezo Mnoli Kramer. Hvala, eh, predsednik. Naj se tudi zahvalim gospodu Kramerju za predstavitev. Ehm, Prečakujemo z zanimanjem poročilo. Rada bi podala splošno pripombo. Spominjam se na naše razprave v zvezi z direktivo o energetski učinkovitosti. Nismo se pogovarjali o tem v tem odboru, ampak v odboru ITRE. Ko eh, se želimo pogovarjati o konkretnih vprašanjih, ki so povezani s strukturnimi skladi, nam je bilo rečeno, da je direktiva predvidevala samo določene izjeme in okvirni dokument, ki ni zakonodajni dokument, je eh, pač bilo mesto, kjer bomo našli ustrezne referenčne podatke. Upam, da se to ne bo dogodilo s tem svežnjem o eh, strukturnih skladih, kajti pomembno je, da zagotovimo eh, zakonodajno doslednost vsi najpomembnejši elementi, naj so to omejitve oziroma eh, pravila za upravičenost, morajo biti eh, vključeni eh, v uredbo, ne pa v, druge, v drugih dokumentih, na katere se sklicujemo. Se pravi, moramo imeti, eh, ne smemo imeti nekega eh, okvira, ki nima tudi pravne podlage. Eh, potem pa razvoj mestnega prometa. Mislim, da je zelo pomembno za naš odbor, da se ta tema, da je bila ta tema vključena v. Um, uredbe o strukturnih eh, skladih, ampak želim pritegniti vašo pozornost, da tako kot je povedal gospod Riki, vsajajo določeni skladi, ki so namenjeni za regionalni razvoj in to pogledno moramo upoštevati tudi vprašanje subsidijarnosti strani držav članic. In tudi to, kar je bilo sprijeto lansko leto tamle, smo imeli tudi nek sklic na razvoj mestnega prometa in eh, v naslednjem večletnem finančnem okviru ne bi smeli več imeti dodatnih sredstev, ki bi bila namenjena lokalnim oblastem za razvoj mestnega prometa, če nimajo ustreznega načrta za razvoj tega, eh, tega prevoza in eh, tudi, če ne pride do zunanje revizije, ki potrdite načrte. Torej mislim, da je to lahko nevarno. Ehm, prihaja tudi določenih protislovi z ozirom na načelo uh, eh, subsidijarnosti. Upam torej, da bo ta vidik pojasnjen v uredbah, o katerih eh, govorimo. Uh, z ozirom eh, predvsem na uporabo strukturnih skladov v naslednjem večletnem finančnem okviru. Kaj zadeva 10 milijarda evrov iz kohezijskega sklada, soglašam s tem, da je pomembno, da se ta sredstva eh, namenijo regijam, ki so v Eh, za katera veljajo konvergenčni kriteri, predvsem kar zadeva transport, ampak seveda moramo poštevati tudi nacionalne dodelitve. Želim izpostaviti, da v finančnem svežnju za naslednji eh, večletni finančni okvir nove države članice izgubijo približno 10 odstotkov Eh, sredstev iz strukturnih skladov, zaradi tega mislim, da je zelo pomembno, da teh 10 milijard, ki bodo eh, namenjeni eh, prometnim projektom oziroma ki jih lahko namenimo za prometne projekte, za regije v okviru konvergenčnih kriterijev, tega ne smemo jemati kot sredstva, ki jih bodo te države izgubile. Zato podpiram tudi nacionalne dodelitve. Eh, in to je treba še vedno nameniti takim eh, transportnim projektom. To je pomembno za razvoj eh, transportne infrastrukture. Podpiram tudi razvoj pomorske potniškega in eh, železniškega prometa, ampak želim pretekniti vašo pozornost na dejstvo, da nove države članice potrebujejo tudi projekte za razvoj cestnega prometa. Gospod Kramer je povedal, da cestni promet je onesnažujoč, ampak naj vam povem, da v Romuniji cestni promet prometo nesnažuje, kajti nimamo avtocist, kajti imamo, uh, stalne, imamo stalno probleme z prenasičeno, prenasičenostjo cest, zato moramo uložiti v gradnjo uh, eh, visokohitrostnih železniških povezav, avtocest in multimodalnih eh, terminalov. Torej, potrebujemo novo uh, cestno infrastrukturo v nekaterih državah članicah in to naj bi bilo ustrezno odraženo tudi v uredbah o kohezijskih skladih. Gospod Lichtenberger. Ja, herzlichen Dank. Äh, Najlepša hvala. Rada bi podala pripombe glede nekaj vprašanj, katerih smo obravnavali. Use it or lose it, načelo. Uh, vidimo države, ki so zelo prizadeti zaradi gospodarske in finančne krize, ki bi lahko naletele na težave zaradi tega, ker obstaja velik finančni pritisk. Zato mislimo, da v teh primerjih ne bi smeli zahtevati, da se izvede isti pritisk v nekaterih primerjih kot drugih pri mehaničnih zadevah bi morali biti previdni pri izvajanju tega načela use it or lose it, še posebej, ko gre za tiste države, ki so zelo prizadete zaradi krize. Drugič. Kolegica Tikal je omenila, posledice v novih državah članicah, kjer še niso uspeli doseči takšnega nivoja cestne infrastrukture kot v starih državah članicah. Vendar pa ni treba ponavljati vseh napak v Zahodni Evropi v novih državah članicah veliko izkušenj imamo s tem, da ni vsaka nova gradna infrastrukture dobra in da ne prispeva k zmanjšanju obremenitve prometa. Omenjali smo tudi predhodne neliknadne nadzore in centralizacijo v odboru za pravne zadeve govorimo o tej skupnostni pravi in zelo neprijetno je, da potem naknadno ugotovimo, da je prišlo do velike napake, do določene zadeve, ki je v nasprotju in ki krši evropsko pravo in zakonodajo. To lahko pripelje do tega, da se napake ponavljajo. in da se mi tukaj skupaj odločamo o načelih evropske infrastrukture in da tega tisti, ki napake storijo, ne upoštevajo. Tukaj imamo primere cestne infrastrukture, kjer imamo že nekaj pred hodnih opozoril. Nekatere države članice privavijo projekte, ki sploh niso več v skladu s kriteriji, ki jih tukaj postavljamo. In takšno partnerstvo bi bilo malce neobičajno. Vemo, da obstaja želja v novih in tudi v starih državah članica, da se same odločajo o tem, kaj želijo graditi. Vendar pa obstaja vprašanje, kaj želimo sofinancirati. Če se odpovemo načelom, ki smo jih sprejeli, potem postopoma. Uh, In ko gre za tako visoka sredstva, bi bilo zelo težko ohraniti našo verodostojnost in ohranjanje načel. Je partnerstvo realistično, če grejo namere držav članic v čisto drugo smer. Še gospa Jala Sender. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sama se zahvaljujem gospodu Kramerju za mnenje. Rada bi povdarila nekaj vprašanj. te, to, če tega ne bomo zahtevali v dokumentih, kjer se govorijo zelo veliki zneski za projekte, bo zelo težko doseči zelena delovna mesta za trajnostni razvoj. Sedaj, ko tukaj govorimo o splošni evalvaciji možnih delovnih mest, vendar pa nimamo konkretnih številk niti v komisiji, zato da bi analizirali dodano vrednost, ki se v tem trenutku ne upošteva. Enako velja tudi za izvajanje ITS v okviru razvoja trajnostne infrastrukture in prometa. Poleg lokalnega sodelovanja in celotne strategije sodelovanja na lokalni in regionalni ravni bi potrebovali določeno rubriko, kjer bi lahko izpostavili formulo za reševanje konfliktov na regionalni in lokalni ravni, še posebej, ko gre za gradno velikih infrastruktur, za velike naložbe, kjer. bi pogajanja potekala na nacionalni in evropski ravni, vendar pa ne obstajajo komunikacije eh, z lokalno in regionalno ravnjo. Zato bi potrebovali nacionalne strategije, ki bi vključevale tudi lokalno in regionalno raven. Zgleda potem, da gre za odločitve, ki prihajajo od zgoraj, ki jo morajo potem na lokalni ravni enostavno sprijeti. Podariti je treba tudi mestni del novega predloga. Treba je podpreti željo komisije, da se posveča več pozornosti na mestna območja, ko gre za trajnostni promet. To moramo podpreti, ker imamo vedno potem tudi načelo subsidarnost, na katerega se veliko ljudi sklicuje. Treba je podariti tudi večjo vlogo turizma. Prvič je namreč, ko imamo pravno podlago za finančno perspektivo, kjer eh, turizem lahko zauzame strateško mesto za načrtovanje. Potem pa imamo tudi prvič Združenje za teritorijalno sodelovanje v Evropi, kjer imamo odnose med regijami, ki ne spadajo pod Evropsko unijo. To je zelo pomembno za čezmejni promet z našimi sosednjimi državami. dobro je tudi, da ponujamo korenčke, ne pa samo grozimo z palicami. Torej, da imamo sredstva, ki jih potem sprostimo za tiste države, ki so dosegle določene mejnike. Pri teh mejnikih in teh korenčkih obstaja še veliko prostora za razvijanje trajnostnega prometa. Hvala. Kraj je. Hvala lepa, zdaj pa ima besedo komisija. Hvala lepa, predsednik. Zahvaljujem se za vse prispevke, prek katerih smo pokrili nič koliko različnih področji. Naj se odzovem na nekatere zmed teh. Naš eh, prispevek se želi osredotočiti na to, kaj želimo doseči s tretjim osnotkom zakonodajne, zakonodajnega pobude. Torej, tokrat želimo zagotoviti, da vsi programi za financiranje iz evropskih skladov se osredotočijo na cilje pametne, vključujoče in trajnostne rasti. <clears throat> Zato želimo združiti teh pet različnih skladov in sicer tako, da bomo na nacionalni ravni to prevedli skozi partnerske pogodbe in nekaj besed v zvezi s skupnim strateškim okvirom. To je bilo omenjeno v nekaterih prispevkih. Tako kot je bilo povedano, predlagamo, da naj bi to bili delegirani akti v okviru Lizbonske pogodbe. To je nov način um, sprejemanja zakonodaje. Nekaj vprašanj je bilo postavljenih v zvezi s tem v svetu in v parlamentu komisija Slovenija. Zdaj oblikuje dokument, dokument, ki bo pripravljen v naslednjih dneh, kjer boste imeli več informacij v zvezi s s to vsebino. Kar zadeva končni status, pa seveda to je podvrženo drugemu postopku, ne, to ni samo naš zakonodajni predlog, ampak gre, kar zadeva vsebino, bo o to na voljo v naslednjih dneh. Drugi element v našem predlogu je to, da bi poskusili maksimirati vpliv skladov In kako želimo to doseči skozi tematsko koncentracijo ali sredotočenost. Imamo torej več tematskih eh, mm, področji eh, in eh, seveda to velja predvsem za kohezijski sklad in sklad za regionalni razvoj. In predlagamo torej neko sredotočenost, ki, se, osr, ki naj, se osredotoča seveda eh, na nekatere eh, regije in sicer 80 odstotkov, 60 odstotkov oziroma 50 odstotkov, 50 odstotna osredotočenost na tri teme, raziskave in inovacije, um, konkurenčnost MSP-jev in nizkoglično gospodarstvo. To omenjam, kaj ti nizkoglično gospodarstvo, trajnostni razvoj je uh, bila tema, ki se je večkrat pojavljala v prispevkih. Še en element se želimo sreotočiti predvsem na rezultate. Imamo politiko, ki smo jo izvajali uh, dolga leta in smo skušali ugotoviti, za katere namene se ti skladi uporabljajo, ampak to želimo izboljšati in to od vsega začetka in skozi celotno eh, programsko obdobje. Zato imamo skupne kazalnike v ta namen. Vsak sklad, vsaka uredba predlaga določene skupne kazalnike, zato da boljše ugotovimo po celi Evropi, v katere namene se uporabljajo ta sredstva. E, to je tudi e, bistvo e, pogojenosti e, ex ante. Dejanš, dejansko želimo vključiti določene pogoje, ki naj botrujo potem uspehu. Recimo, če se sredstvo uporablja za promet, za raziskave, potem moramo imeti za tem neko strategijo želimo razumeti, kako se to uklaplja v širšo sliko za regijo, za državo članico. In eh, kar zadeva uspešnost, seveda to a, eh, mora biti tudi na načelu a, eh, korenčka in palice. Določen odstotek se nameni na podlagi a, tega, kako a, projekti dosegajo svoje rezultate. Kaj pa makroekonomska pogojenost? Veste, da potekajo razprave okrog tega, to je relevantno ne samo za kohezijsko politiko, ampak gre za prilagoditev tega sklada z Eh, splošnimi pravili, ki veljajo za evropsko upravljanje. Poenostavitve, to je bilo tudi omenjeno. Seveda to eh, zadeva vse politike financiranja v okviru večletnega finančnega okvira. Skušamo doseči poenostavitev celotnega področja in torej imamo tudi eh, uredbo o skupnih določbah, ki uvaja določene oblike poenostavitve, eh, tako da upravičenci ne bodo morali se ukvarjati z celim nizom različnih pravil, ampak želimo vse to združiti. Imamo potem tudi vse odrugo drugih določb, ki eh, uvajajo ponostavitve eh, v eh, vsakdano pri črpanju sredstev iz teh skladov. In še nekaj naj povem, da bom predala besedo kolegu, ki bo bolj natančno spregovoril o transportu. Naj povem, da je bil parlament izredno aktivo, aktiven, ko je izpostavljal, da je treba v večji meri pritegniti k stvari različne akterje in a, eh, seveda želimo pritegniti različne partnerje k omizju, zato smo predlagali, da a, eh, partnerstva naj ne bodo vključena eh, v vse faze priprave, ampak tudi v vse faze izvrševanja in ocenjevanja. Bomo imeli tudi kodeks ravnanja, ki ga bo sprejela komisija, ki bo urejala te vidike, zato da bi se odzvali na potrebe, ki so jih izrazili parlament, odbor regij in ekonomsko-socialni odbor, kar zadeva skupni strateški eh, okvir bomo pripravili ustrezne <clears throat> pripombe k temu v dokumentu, ki bo objavljen v naslednjih eh, dneh, tako da bodo različni deležniki eh, lahko ugotovili, zakaj gre. Zdaj pa bom predala besedo kolegu, ki bo se bo dotaknil konkretno vprašanja prometa. Da, najlepša hvala. Če boste le kratki. Hvala, predsedujoči, le nekaj nekaj besed, res bom skušal biti čim bolj kratek in jedrnat glede prometa. Uredba odraža, to kar lahko najdemo tudi v drugih delih uredb, ki zajemajo promet. Prav gotovo si bomo ogledali belo knjigo o prometu, pa tudi druge direktive, oziroma smo to upoštevali in to je tudi odraženo v sami uredbi. Uredbe, ki jih imate pred seboj, pomenijo velik korak naprej pri spodbujanju trajnostnega prometa in eh, to je jasno razvidno tako iz tem, kot iz tudi prednostnih nalog za naložbe. Želeli smo prav tako zagotoviti prenos trajnostnega prometa bolj dosledno kot v preteklosti. Obeno smo želeli upoštevati tudi naše izkušnje z vlaganjem v določene oblike prometa, zato da bi te okrepili. In tukaj je razviden vpliv predhodnih pogojev, pogojev ex ante, ki jih imamo zato, da pomagamo državam članicam pri spodbujanju projektov za trajnostni promet in pri izvajanju teh projektov gladko in pravočasno. In s tem imajo številne države članice težave vsaj pri nekaterih oblikah prometa. No, to sem želel povedati. Hvala. Majkl bi želel vse skupaj povzeti. Ja, <clears throat> jaz malo mreč. Najprej bi se rad zahvalil za vse prispevke. Mislim, da bo naše sodelovanje tako zelo dobro potekalo kot v primeru bile knjige o prometu gospoda Groša. Poročilo bo predstavljeno 24. aprila. Glasovali bomo 31. maja, 30. ali pa 29. Pozabil sem dve zadevi, delegirani akti. Tega nisem omenil, gospod ki je prvi, ki je to omenil. Zelo dobro bi bilo, da bi v komisiji na kar za vse dosegli delegirane akte, potem sploh vas ne bi več motili tukaj iz Evropskega parlamenta, vendar pa so nas izvolili. In sam sem proti temu, da bi vam dali blanko ček in potem postili, da delate, kar pač želite. Tega ne moremo storiti, zakaj smo potem izvoljeni? Enkrat nas izvolite, potem vam damo proste roke in delate, kar želite. Še nekaj bi rad omenil, gospa Tikal. Vemo, da v novih državah šencah obstaja potreba po gradni cest vendar pa je res, da v starih državah članicah gradijo preveč cest, želenice pa potem zapostavljajo in to velja tudi za Romunijo. Z vlakom se sploh ne morete več voziti, ampak morate vedno um, vzeti avto. To velja tudi za Mačarsko, to velja tudi za Polsko, kjer ima 1,2 milijarde evrov za želenice, ki jih niso uložili. Uh, Na to moramo biti pozorni. Kaj ti v Romuniji bomo v naslednjih 20 letih že imeli mrežo avtocest za železnice, bo pa že prepozno. Torej, treba je ohraniti oboje pred očmi, da vemo, kako lahko zmanjšamo emisije CO2. Lahko vam samo povem, da imamo zelo dobro železnico med železniško povezavo med Hamburgom in Berlinom in da tukaj avtocesta sploh ne igra več nobene vloge. Torej, treba je vlagati v železnico. Učinki so bili dobri, stroškovno je bilo to zelo ugodno. Ne govorim, da ne smemo graditi cest, vendar pa moramo imeti pred očmi boj proti podnebnim spremembam. spremembam in pa tudi trajnostni razvoj prometa. Najlepša hvala, kot ste povedali, naj bi imeli konec maja, 31. maja glasovanje. Počakali bomo na poročilo, potem bomo imeli še eno razpravo, na to določili datum za obravnavo amandmaja oziroma predlogo sprem in tako dalje. Tako najlepša hvala, s tem lahko zaključimo z dopodanskim delom sestanka, znova se bomo sestali ob treh popovdne s predstavitvijo študije o finančnih instrumentih za omrežje TNT. Hvala. Um.